many times. Sorry, I will ask again for everyone to sit down, please. Še enkrat vas prosim, da sedete na svoje mesta, da začnemo z javno predstavitvijo. Gre za zelo aktualno temo. Če bomo zamujali, bo manj kolegov dobilo besedo. So we can now move. Zdaj se pa res lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Kot rečeno, čaka nas javna predstavitev o trajnosti evropskega kmetijstva glede morebitnega vpliva na trg po podpisu sporazuma z Merkosurjem. Ta javna predstavitev bo razdeljena na dva dela. Najprej bomo prisluhnili trem strokovnjakom, ki nam bodo podali splošni pregled na temo sporazuma Merkosur na področju kmetijstva, potem pa se bomo ukvarjali s proizvodnimi in potrošnimi vzorci, kako ti vplivajo na gozdove v Latinski Ameriki. Prosim, da sedete. Naši strokovnjaki v prvem panelu so gospa Izabela Timguri, direktorica oddelka za proizvodnjo in trženje v okviru Bavarskega združenja kmetov, potem gospa Nikol Polsterer, se upravičujem, če sem malce zmaličil vaše ime. Gospa Polsterer je strokovnjakinja za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo pri nevladni organizaciji FERN in še gospod Pika Pesonan je z nami, generalni sekretar Kope Kožeke. Po tej uvodni predstavitvi boste imeli na voljo tudi vsak po minuto, zato zastavite vprašanje. 30 minut bo na voljo za razpravo. Pri drugem panelu pa se bomo ukvarjali z tem, kako posamezni ukrepi vplivajo na konkretne sektore. Z nami bo gospod Liam McHale, direktor IFA. Gre za Irsko združenje kmetov, potem bo z nami tudi gospod Jean-Michel Šefer, predsednik Anvola in gospod Augustine Rero, generalni direktor španske kmetijsko-živilske zadruge. Po tem panelu bo prav tako sledila 30-minutna razprava. Pred zaključkom pa bomo dali besedo še predstavnikom komisije ampak to čisto ob koncu te javne predstavitve. Med razpravo boste besedo dobili zgolj, če boste za besedo prosili. Kot rečeno, vsak bo imel na voljo zgolj eno minuto in na voljo moramo dati nekaj časa, seveda tudi našim gostom za odgovore. Najprej besedo predajam gospe Izabeli Timgori. Äh, vielen Dank für die, für die Einführung. Als erstes möchte ich. Najlepša hvala za uvod. Najprej bi se vam rada zahvalila za to, da ste organizirali današnje zaslišanje in da ste nam dali priložnost, da sodelujemo. Rada bi vam predstavila vidik Združenja bavarskih kmetov glede mednarodne trgovine. Mi smo veseli, da se lahko deležujemo mednarodne trgovine in eh, v tem ne vidimo nobene grožnje. Zato tukaj ne želimo uvajati nobene morale, kakšnih moralnih težav. Radi pa bi povdarili, da pri sporazumu z Merkosurjem vidimo probleme in to je da zahtevamo zelo visoke standarde pri reji živil, živinoreji in pa tudi pri kmetijstvu. Tukaj govorimo o kakovostnih standardih in ne govorimo o standardih za proizvodnjo. Ko govorimo o pesticidih, o herbicidih, ti veliko krat nimajo um, posledic na kakovost. Govorimo o kakovosti kmetijstva in pa živinoreje v Evropski uniji. V državah Merkosurja pa vidimo, da imajo popolnoma drugačne kakovostne standarde. S tem povezani so tudi stroški. Stroški v državah Merkosurja so zato nižji. Pomembno je, da s tem v zvezi podarim, da vse to vpliva na kmetijstvo in da to upoštevamo. Pomembno je, da upoštevamo tudi, da so kmetje in potrošniki v istem čovnu in da se tudi potrošniki zavedajo tega, kje se pridelajo določeni predelki, kje se proizvedejo določeni izdelki in da je to povezano tudi z nego podeželja in življenskim prostorom. Vse to je zelo pomembno, da upoštevamo v tem kontekstu. Torej, ta dvojna morala, ki jo želim tukaj izpostaviti, bi s tem v zvezi rada poudarila posledica in pa dva vidika, kako zelo pomembni so ti standardi in pa tudi konkurenčni pogoji na kmetijstvo na univerzi v Bohumu skupaj z um, raziskovalnim eh, centrom Humboldta so raziskovali. Leta 2017 primerjavo stroškov za posebne proizvodne standarde, vključujoč okoljske standarde, vendar pa tudi z vidika varnosti hrane in pa živinoreje. Ta študija se je omejila na Nemčijo, vendar pa veliko teh standardov temelji na evropski zakonodaji, zato lahko o tem govorimo širše. Rezultat te študije je bil, da da standardi v neevropskih državah so dosti nižji kot v Nemčiji ali nasplošno v Evropi. Ta študija je preučila tudi stroške in primerjala stroške v evropskih državah in v tretjih državah, torej v Nemčiji in v tretjih državah stroški za pridelavo so v Nemčiji približno 34 odstotkov višji. Bolj konkretni primer pri govedini naprimer in kaj ti vsega. Zreja govedi je zelo pomembna. Na Bavarskem, na Bavarskem imamo 100 tisoč kmetij, družinskih kmetij in 90 odstotkov teh kmetij se ukvarjajo živinorejo in eh, zato je to področje visokih stroškov zelo pomembno za Bavarsko. Če si pogledate standarde, naprimer pri vzreji goveda v Argentini ali v Nemčiji vidite, da so stroški višji za 10 odstotkov, ko gre za standard. Torej imamo razlike v stroških in v standardih. Sedaj pa je treba pogledati, kje prihaja do največjih razlik v standardih. Primere, ki sem jih tukaj izbrala, so vprašanja, ki so zelo pomembna za potrošnike, ne samo za potrošnike v Nemčiji, ampak za državljane Evropske unije na splošno. Gre za uporabo pesticidov, antibiotikov in sledljivost živali. Pri pesticidih smo ugotovili, da se v Mercosurju uporablja pesticide, ki v Evropski uniji niso dovoljeni. Kmetje morajo pri nas dokazati, da imajo določeno znanje in poznavanje o pesticidih v državah Mercosurja, pa takšni certifikati ne obstajajo. Drugo področje, antibiotiki. Danes je Evropski dan antibiotikov, zato je prav, da točno danes o tem govorimo. Tukaj so res drastične razlike. V državah Merkosurja lahko antibiotike kupite in jih uporabite brez predhodnega posvetovanja z veterinarjem. Tudi tisti antibiotiki, ki so tukaj prepovedani, so tam dovoljeni nadzor in druge strategije za zmanjšanje uporabe antibiotikov, pa tam ne obstajajo. V Nemčiji imamo zakonodajo o zdravilih in tam izredno piše, da je treba izvesti nadzor nad uporabo antibiotikov v živinoreji in da se tam upošteva določena referenčna merila. in pa dobro počutje živali. O tem veliko razpravljamo v Nemčiji, od kmetov se na tem področju veliko pričakuje. Zakonodaja v državi Merkosurja pa je tukaj zelo ohlapna in standardi so tukaj zelo nizki. V Braziliji velja zakonodaja iz leta 1934 na tem področju. Veliko krat gre zgolj za priporočila na mesto za zakonske predpise, ki jih poznamo pri nas. In še vidik v državah Merkosurja, kjer se intenzivno prideluje eh, žitarice, kjer se sedaj uvajajo posebna področja eh, kjer se intenzivno prideluje krmo, ki jo potem lahko uporabijo pri živinoreji. In še sledljivost, zadnji vidik. Tukaj obstaja veliko pomankljivosti v državah, Merkosur, kar je v zadnjih letih postalo jasno, ne samo v primeru poričnega mesa, ki prihaja iz Brazilije, ampak tudi v drugih državah. kakšne posledice na trg bi lahko pričakovali od tega sporazuma. Tukaj bi se ravno tako sredotočila na govedino in na trg govejega mesa. Tudi tukaj je treba upoštevati različne vidike in tudi druge tržne segmente in to primerjati. V okviru sporozuma z državami Mercosurja bi dobili novo carinsko dejatev v višini 7,5 odstotka za količino 99 tisoč ton. In potem naj bi to carino znižali na nič odstotka. Potem pa. Če si pogledamo številke, 99 tisoč ton, kar predstavlja 1,2 odstotka zaužitega mesa, kar pomeni, da so posledice na trg zelo nizke. Ne moremo kar tako ugotoviti, kakšne bodo posledice za trg ampak si to pogledati bolj podrobno, kaj ti bavarski kmetje in tudi drugi, drugi kmetje se borijo, da bo prišlo do porasti uvoza in da bo prišlo do agresivnega tekmovanja na področju cen. Veliko krat prodajajo proizvode in živila iz Merkosurja v akciji po zelo nizkih cenah. Torej, Menimo, da bi lahko prišlo do drastičnega znižanja ceni neravnovesi na trgu, ne samo zaradi tega tržnega deleža 1,2 odstotka, ampak tudi zaradi drugih vidikov. 80 odstotkov ovoženega mesa oziroma govedine prihaja iz držav Merkosura, kar pomeni, da so na tem področju že zelo pomemben trgovinski partner v državah Merkosurja imajo možnosti za dodatno proizvodnjo, ki jo želijo tudi izrabiti. Če si pogledamo tudi uvoz, ne smemo govoriti samo o količini, ampak o najbolj kakovostnih kosih mesa in ti imajo na trgu drugačno težo. in eh, zato, da na tem področju prijedno neravnovesi je dovolj že, da se količina poveča za malenkost. Potem imamo tudi druge trgovinske okvire, v katerih poteka trgovina. Tukaj je treba omeniti tudi Brexit, ne vemo namreč, kako bo to izgledalo, vendar pa pri trdem Brexitu bi lahko prišlo do posledic na trg govejega mesa. Imamo tudi druga dvostranska pogajanja, ki potekajo tukaj z Novo Zelandijo in Avstralijo. Še posebej tudi ti dve državi sta močni pridelovalki govega mesa in tudi to lahko vpliva na naš trg. Zato je treba poskrbeti za tržne okvire, kaj tem nas skrbi, da bo to prizadelo trg govedine in da bo prišlo do velikega pritiska glede cen za naše živinorece. Pomembno je podariti tudi, da ko govorimo o posledicah na kmetijstvo, je treba to gleda, na to gledati širše tudi z vidika potrošnikov. Tukaj gre tudi za to, da upoštevamo, da v Evropi imamo zelo stroge zahteve in standarde, ki jih morajo poštevati v kmetijstvu. Uvoženi izdelki pa niso podvrženi enakim standardom. Torej, treba je pogledati, kakšni so naši okoljski standardi, standardi glede varne hrane v povezavi s trgovinskimi sporazumi. Omenili smo tudi že podnebne spremembe, vendar pa je tudi na tem področju jasno, da prihaja do različnih standardov. Moramo biti zelo pozorni, da bomo lahko zastavili prave zakonodajne okvire za naše kmete in živinorejce in da smo pozorni na znake, ki bi jih lahko zaznali na trgu. Naši kmetje lahko izpolnjuje visoke standarde, vendar pa, če pride do uvoženega blaga, ki ni podvrženo enakim standardom, da morajo tekmovati s temi proizvodi, potem so res naši pridelovalci na slabšem. Najlepša hvala za pozornost, veselim se že vaših vprašanj. Najlepša hvala, gospa Izabela Timguri. Besedo pa zdaj predajam gospe Nikol Polsterer. Sem prav to izgovoril? Popolnoma prav. Mislite, če... Gospod predsedujoči, člani sekretarjata, članice in člani parlamenta, hvala lepa za povabilo na današnje srečanje. Uh, Naša nevladna organizacija se ukvarja z gozdovi in pravicami, imenujemo se Feren. Spregovorila bom o tem, kakšen vpliv bo imel Merkosur na ljudi in na gozdove. V drugem delu predstavitve pa bom predstavila še nekaj rešitev. V tej predstavitvi se bomo sredotočila na dva proizvoda. Najprej govedina, veliko smo že slišali o tem strani drugih govornikov in etanol. Pri obeh bo prišlo do znižanja tarif, pri etanolu bi naj prišlo tudi do znižanja carin za biokemični sektor. Like the... Na začetku bi rada pogledala, kakšno oceno učinka so pripravili na londonski šoli oziroma univerzi LSE. Ta voditelj je bil pred dvema tednoma v Bruslju in pogovarjal se je tudi z nekaterimi člani parlamenta. Skupina je naznanila kršenje človekovih pravic, tudi to, kaj se dogaja v gozdovih. Kaj pa pravi ta ocena, ki je bila pripravljena? Proizvodnja bo negativno vplivala na gozdove in tudi na zemljo, ki je v lasti prvobitnih prebivalcev. Morda ne gre zgolj za dodatno proizvodnjo na ravni Evropske unije, temveč gre tudi za liberalizacijo tarif, da bo tudi to negativno vplivalo. Poglejmo si trenuten kontekst. V kakšnem kontekstu trgujemo s svojimi partnerji? Zdaj bomo spremenili ta sporazum, osredotočila se bom zgolj na Brazilijo, ker je situacija tam nujna in ker je bila njihova delegacija nedavno tu. Tri zadeve bi spostavila. Najprej število napadov oziroma udorov na področja, ki so v lasti prvobitnih prebivalcev. Za 44 odstotkov se je povečalo število takih posegov, več kot 100 odstotkov zemljišč, ki so v lasti prvobitnih prebivalcev, je bilo prizadetih zaradi tega. Ogromno je bilo tudi požarov. Požari se niso zmanjšali. Od 2. septembra letos je bilo 93 tisoč izbruhov požarov v Braziliji, kar je v primerjavi z lanskim letom za 64 odstotkov več požarov. Tretji vpliv oziroma učinek oziroma kontekst, ki bi ga rada predstavila, pa se nanaša na nedaven preklic agrokmetijskega območja, na katerem so gojili sladkorni trs in bioetanol. 6. novembra so preklicali odločitev v zvezi z tem območja, gre za zaščitene območje v Amazoniji in v Pantanalu. Če si pogledamo malce bolj podrobno etanol, na desni strani vidite zemljevid, to, kar je označeno z rjavo, označuje območje, kjer pridelujejo sladkorni trs. Sladkorni trs je dosedaj užival pozitivno podobo v tujini, v smislu, da gre za čisto biogorivo ker se je širilo moče pridelave po tistih območjih, ki so že bila uničena in ne po gozdovih. Zaradi direktive v noljivih virih smo lahko to tudi uvažali. Od eh, sklenitve sporazuma Merkosur pa to območje ne velja več, so ga preklicali, ne vem ali je to na ključe ali ne. Iz Merkosurja iz Brazilije sicer še uvažamo manjše količine sladkornega trsa in etanola, ampak zmanjšanje tarif bo verjetno pove, pomenilo to, da bomo količine vsega tega uvažali še veliko bolj intenzivno. Zdaj pa nazaj k govedini. Tarife naj bi se znižale pri pomembnih kategorijah, Govornica pred menoj je že omenila Argentino in visoko kakovostno govedino. Brazilija je tudi pomembna izvoznica v Evropsko unijo, ko gre za kategorije, ki zdaj sodijo v tarifni sporazum in tarife naj bi tu zmanjšali. Brazilija je pomemben izvoznik v EU, tudi ko gre za druge proizvode. Predvsem veliko izvažajo v Združeno kraljestvo večina izvoza gre zdaj v Azijo, na Kitajsko. Ampak, če si pogledate rdečo puščico, Evropska unija ima še vedno pomemben položaj. 11 odstotkov izvoza iz Brazilije gre v Evropsko unijo. Zdaj pa še zemljevid požarov. Nevladna organizacija Mighty Earth je predstavila študijo na tem področju. Skupaj z naso so preverili, kje so žarišča požarov, kdo se nahaja v bližini. Velika klavnica JBS je ogrožena zaradi krčenja gozdov, ker so požari zelo blizu te klavnice. Kje bo torej ta klavnica kupovala v prihodnje? Verjetno z zemljišč, ki so bila nezakonito izkrčena. V desnem kotu vidite stranke JBS-ja, Evropsko podjetje Carrefour je stranka JBS-ja in na podlagi francoske zakonodaje bi lahko bili krivi za slabšanje okolja zaradi tega, ker sodelujejo v tej dobavni verigi. Več o tem kasneje. Če si pogledamo še podatke iz leta 2017, koliko govedine se je izvozilo. Žal bolj sodobnih podatkov nimamo na voljo. Izvoz iz Brazilije v Evropsko unijo večinoma poteka v smeri Združenega kraljestva in Italije. Tveganje za krčenje gozdov v Italiji je najvišje, To je povezano tudi s proizvodi, ki sodijo pod kvote, to velja za Italijo, proizvodi, ki ne sodijo pod kvote, pa veljajo bolj za združeno kraljestvo. Gre za konzervirano govedino. In še zadnje številke, ki so bile objavljene danes. Brazilija je izpostavila, zakoliko so se skrčili gozdovi v lanskem letu. Od avgusta lani do septembra letos so se gozdovi skrčili za 43 odstotkov več v primerjavi z predhodnim letom. 10 tisoč kvadratnih kilometrov površin so izkrčili, kar je res ogromno. Kako je to povezano z Evropsko unijo? z Italijo in Združenim kraljestvom Brazilija intenzivno trguje. Morda bi se lahko osredotočili na eno državo, ki je velika proizvajalka govedine, gre za Mato Grosso. Na Brazilski univerzi so ugotovili, da je za nič celih 8 milijonov ton ekvivalenta teže trupa bilo okrepljeno okuženih na nek način zaradi nelegalnega krčenja gozdov. Brazilija je v Evropsko unijo v tem istem obdobju izvozila 1,4 milijone ton in če je od 1,4 milijona lahko potencialno nezakonitih ni cela 8 milijona, se kar vprašamo. Kaj lahko storimo kot Evropska unija? Upam, da bom zaključila s pozitivnim sporočilom, V sporazumu Merkosur imamo sicer poglavje o trajnostnih vidikih, vendar tam ni nobenih kazni, če se karkoli krši. Kaj lahko Evropska unija stori sama? Evropske dobavne verige bi morali urejati bolj strogo, podjetja, ki bodo imela koristi od liberalizacije, bi morala vzpostaviti mehanizme, s katerimi bodo zagotovila, da je tisto, kar je v dobavni verigi bilo proizvedeno na način, ki ne krči gozdov in ne krši človekovih pravic. Kako naj bi vse skupaj izgledalo potencialno? Skrbni pregled je orodje, ki ga uporablja že veliko podjetij in upam, da bodo tudi zamudniki na tem področju kmalo začeli uporabljati to isto to orodje zaradi zakonodaje. Podjetja bodo morala izpostaviti okoljska in človeška tveganja skozi celotno dobavno verigo, preprečiti bo treba nastanek tvegan, poleg tega bo treba blažiti negativen vpliv. Če želimo, da vse skupaj deluje, pa moramo poskrbeti tudi za mehanizme za izvrševanje in tudi za odvračilne ukrepe v smislu kazni, če bo kdorkoli spoznan za krivega. Če pa želimo, da vse skupaj deluje, potrebujemo podatke o krčenju gozdov in ti podatki morajo biti dostopni, javni in tudi Evropski observatori bi moral v okviru novega akcijskega načrta storiti več na področju boja proti krčenju gozdov. Upam, da bodo to tudi storili. Poleg tega potrebujemo podatke iz brazilskega sistema za prevoz živali. Gre za sistem GTA za določeno obdobje je ta sistem prenehal delovati, ampak če podatki ne bodo javni, bomo težko ukrepali. Hvala. No, še malce pa bom zaključila s predstavitvijo. Pogovarjali smo se o tem, da bi potrebovali dodatno zakonodajo z močnejšimi varovalkami. Obstajajo pa tudi druge politike. Novo izvoljena predsednica komisije je objavila novi zeleni dogovor, kjer najdemo tudi strategijo od vil do vilice. Upam, da bomo s pomočjo te strategije zagotovili več agroekološkega kmetijstva in bolj uravnoteženo in zdravo prehrano. Če bomo prišli na prehrano, ki bo beljakovinsko gledano bolj temeljila Na stročnicah bomo že storili veliko. Zmanjšati je treba porabo govedine. Trenutna raven porabe v Evropski uniji ni zaželjena, ni trajnostna. Potrebovali bi 10 odstotkov več urnih zemljišč v prihodnje, če bi želeli to raven vzdrževati. Poleg tega pa smo že slišali, da moramo zmanjšati tudi količine življenskih odpadkov. Kot drugo bi rada predlagala, Močnejši dialog med Kitajsko in Evropsko unijo. Kitajska je ena od večjih uvoznic iz Merkosurja in Brazilije, zato bi se morali z njimi pogovarjati o tem, kako bi lahko oblikovali skupne standarde pridobivanja virov, da bi morda približali zakonodajo. S tem pa zaključujem. Še enkrat bi vam rada predstavila fotografijo prvobitnih voditeljev iz Brazilije, ki so bili v Bruslju pred dvema tednoma. Upam, da ko naslednjič obiščejo Bruselj, ne bodo tu zato, da bi ponovno poročali o kršitvah, o tem, kako jim kratijo zemljo, temveč, da bodo tu zato, da bi se pogovarjali o tem, kako z njimi bolje sodelovati. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Nikola Postira, za zelo podrobno predstavitev. Sedaj pa gospod Peka Pesonen, generalni sekretar Kopa Kožeka. Spoštovani poslanci, Eh, kolegi, ki se ukvarjajo z eh, agroživljenjskim sektorjem. Gospod in gospodje, najprej hvala lepa za prijazno vabilo na današnji dogodek. Predstavljam 22 eh, milijonov evropskih kmetov ter prav tako tudi 22 tisoč kmetijskih zadrug. Danes bomo predvsem govorili o tem, da bo kmetijski sektor moral plačati za to, kar bo trgovinski sektor pridobil v drugih področjih Merkosura. Zelo podpiramo skupne politike EU, kot naprimer SKP in pa trgovinsko politiko EU. Kmetijska skupnost EU je zelo ponosna na evropski model proizvodne in tudi družinske kmetije so pomemben temelj tega modela proizvodne v Evropi. Verjamemo v pošteno trgovino. Številni akteri v agroživljski verigi zelo eh, prispevajo k razvoju različnih sektorov, kot naprimer um, olivno olje ali pa žitarice in meso. 20 odstotkov globalne rasti se zgodi zunaj um, EU. Meja. 65 odstotkov se nanaša samo na Azijo, pa čeprav tudi Evropska unija dobro raste. Prav tako smo v preteklosti um, podpirali nekatere prostorhumijske sporozume, kot naprimer sporozum z Mehiko ali pa CETO. In včasih smo morali zelo popuščati, ampak vendarle najdemo tudi prednosti pri teh trgovinskih sporozumih. Prav tako je konkurenca vedno hujša in zato bi rad eh, podaril, da je prav, da se um, nečesa naučimo tudi iz ruskega embarga. Še vedno trpimo zaradi posledic tega evropski kmetijski sektor in pa živilski sektor sta znana po trajnosti. No, a, a, izvoz pa ni cilj sam po sebi. Zelo močno verjamemo, da potrebujemo dodano vrednost in dodana vrednost mora delno prihajati tudi a, iz samih a, kmetijskih družin in pa kmet, od kmetov. Smo za trgovino, ampak potrebujemo tudi to, da bodo lahko ljudje in kmetje preživeli na trgu, tudi po zaslugi zadrug. A, Merkosur je drugače kot pa drugi sporozumi, ko gre za kmetijski sektor. Kmetijski odnosi med EU in pa um, Erkosurom so, so že dobro razviti in sedaj bo Merkosur še povečal pritisk na cene za kmetije. To po drugi strani zmanjšalo možnosti za evropske kmete, da dodatno vlagajo v naložbe in to je pokazala tudi komisija. Pokazala je, da sedaj se lahko v EU uvažajo um, določeni proizvodi po nižjih cenah, ampak potrebujemo tudi ustrezne standarde. Torej, ali so proizvodi iz Mercosur regije res tako poceni in pa učinkoviti? Če je to tako, zakaj potem evropski kmetje ne morejo proizvajati um, izdelkov na enak način? Naj povem, zakaj Kopa Kožega ne more podpreti tega sporazuma kot prvo gre za dostop do nekaterih občutljivih sektorjev. Bomo še slišali več o tem, naprimer gre za prutnino, sladkor, govedino, eh, citruse ehm, in pa olivno olje. Prav tako, včasih, ehm, kot rečeno, ehm, se upošteva to, da prihaja iz Merkosura veliko poceni surovin. Tukaj se je pojavilo veliko težav, tudi zaradi dodatnih popuščanj in koncesij. To sploh velja za govedino in pa sladkor. Potem naprej velika neravnotežja v kmetijskem poglavju. Tukaj gre za dostop za EU proizvode, kot naprimer za vino, mleko, olivno olje in pa eh, geografske označbe, ampak to ne. Uh, nadomešča drugih problemov pri kočljivih sektorjih. In potem še naprej, standardi tukaj so razlike še večje kot pa prej, ko gre za razlike med EU in pa Merkosur kmeti. In to je nepoštena konkurenca. Zato me zanima, kakšna so jamstva, da ne bo neravnoteženja na trgu in pa mot na trgu. um, slišali smo, da naj bi dobili milijardni sklad za to, da bi se borili proti nerotežem na trgu. Ne vemo pa, kakšne so tukaj podrobnosti. Ta sklad je bil sicer predstavljen, ampak um, gotovo je bilo to predstavljeno tudi zato, da um, bi se bojevali proti nerotežem, kar je samo po sebi problem. In če se neravnoteže tako zelo huda, potem ena milijarda gotovo ne bo dovolj, kajti trg je nasplošno veliko večji. Uh, trgi so vedno bolj odprti za mednarodno trgovino, a kmeti EU mora sedaj storiti še več za to, um, za večji pridelek, ampak davkoplačevalskega denarja pa vedno manj. Smo pa veseli, da uh, se poslanci še vedno zazemate za proračun SKP. Ampak tudi za naš uvoz moramo zahtevati pomembne standarde. Um, pri Merkosur sporozumu pa to ni bilo tako. Torej, tukaj se naši kmeti soočajo z dvojnimi standardi na škodo naših kmetov. Prav tako vidimo, da na kmetijskih um, trgih je Brazilija vedno bolj vodilni akter in še vedno želi ostati glavni izvoznik. Leta 2015 pa 2016 uh, je bil kmetijski proračun okoli 7 um, milijard, to je 20 odstotkov več kot pa um, eno leto predtem. Brazilija porabi okoli 240 um, dolarov na državljana za izvoz, EU pa porabi manj kot polovico, torej um, 107 eh, evrov na prebivalca. Pa še nekaj, od leta 2010 se je brazilski real zelo devalviral glede na evro in torej to razvrednotenje valute je potem zelo koristno za brazilski izvoz v Evropsko unijo. Poglejmo si naprimer konkreten primer sladkor, kjer bodo te koncesije še dodatno pritisnile um, torej, um, in poslabšale stanje za evropske kmete evropski sladkorni um, trg se sooča s hudimi težavami na trgu, kjer Brazilija določa cene. Glede na sistem tarifnih kvot um, vidimo, da so se sedaj cene precej znižale, ko gre naprimer za predelovalce sladkorne pese. Pri trenutnih um, CXL koncesijskih sladkornih kvotah smo imeli prej 180 tisoč ton, um, sedaj bo um, carinska dejatev 28 evrov na tono črtana in sedaj bo carinska dejatev nič. In to potem pomeni, da lahko uh, celotna tarifna kvota pride na EU trg, ne glede na to, kakšne so svetovne cene sladkorja. Trenutno vidimo, da je prilagajanje EU sladkornega trga zelo ključno um, na splošno, a trenutne cene bodo zelo vplivali na ravnotežja na trgu. Uh, Prav tako vidimo, da je prehod z uvoznih paritetnih cen um, in pa prehod na izvozne paritetne cene predstavljal veliko upadanje za domače cene za EU sladkor. Um, če pogledamo naprimer 16 milijonov ton sladkorja za življenski trg v EU, to pomeni škodo za 1,5 milijarde evrov za sladkorni sektor v Evropski uniji. Če pogledamo, da je carinska dejavnost 28 evrov na tono. Prav tako je EU tudi zagotovila dodatne koncesije za 200 tisoč ton etanola za vse uporabe, kar vključuje tudi um, kvoto za eno tretjino carinske dejavnosti MFN. V nasprotju s sladkorno peso lahko Brazilija zelo vpliva na notranji trg, ko gre za proizvajalce sladkornega trsa in pa etanola. Brazilski sektor etanola prav tako tudi lahko koristi številne druge prednosti, naprimer eh, zaradi eh, mešana etanola 27 um, odstotkov, kar je med najvišjimi stopnami na celotnem svetu, tudi pri programu Renova Bio. Danes um, uvažamo ogromno um, um, riža in to je res velika številka, ki jo presega samo še orožje. Vse to zelo vpliva na trg in pa za delovna mesta na evropskem trgu. Potem drug oddelek komisije pa je še predstavil dodatne um, tarifne kvote za riž. In te kvote se bodo počasi vključevale tekom šestletnega obdobja, brez segmentacije, torej razdobitve. Um, Evropsko kmetijstvo ni dobilo veliko kompromisov in koncesij, če to primerjamo s CETO, naprimer, in pa če upoštevamo, koliko je bilo dodrenih geografskih označb um, in pa označb pri oljnem, um, oljčnem olju. Je treba upoštevati to, da je Mercosur um, šel dlje, kot pa je bilo na začetku načrtovano, ko je šlo samo za ekonomsko integracijo. Danes gre z, ne gre samo za odprti trg za kmetijske proizvode. Prav tako um, ne izvajo pristopa oblikovanja seznama vnaprej in prav tako ne spoštujejo vseh tehničnih standardov. Mi po drugi strani pa delujemo kot enotni akter za uvoz v Evropsko unijo in imamo pa 28 različnih sistemov za izvoz, torej 28 držav članic, torej prosim se mislite na to. Drujemo kot uh, enota torej, um, pri uvozu in pa 28 uh, različnih sistemov za izvoz. In to je velika trgovinska ovira za nas. In še nekaj moramo tudi upoštevati informacije, ki smo jih pridobili preko medijev. Uh, ker je Brazilija zavrnila um, nekatere pošiljke um, in tudi zato, ker Brazilija ne spoštuje zahtev Evropske unije. Glede sledljivosti so standardi drugače, potem naprimer glede eh, transporta živine in zato posledično ne moramo um, ehm, imeti enakih standardov in pa rezultatov. Za naš, če naprimer um, ehm, bi imeli um, določene standarde takšne kot v Braziliji, tudi v Evropi, bi bili naši kmetje poslani v zapor. Uh, Prav tako vidimo, da nekatere naše standarde uporabljajo v državah Mercosura, ampak tudi to moramo poštevati pri tem, ko govorimo o gospodarskih povezavah in integraciji na trgu. Prav tako smo v naši organizaciji zavezani um, temu, uh, da spoštujemo pariški sporozum in um, torej Za največ 1,5 stopinje se lahko poviša temperatura glede na predindustrijsko raven. Augusta sem videl, kaj se je zgodilo v Latinski Ameriki. Videli smo, kako so goreli gozdovi in pa, mi pa tukaj upravljamo gozdove v Evropi, uh, jih ne sežigamo, kot se to počne v Braziliji. Mislim, da prihodnost ni v tem, da zmanjša produktivnost. Uh, in pa da zmanjša podnebni učinek in pa da vse selimo v tretje um, države, torej v um, državo razvoju. V Evropi smo zelo uspešni, sploh v kmetijstvu in pa drugih sektorjih in lahko storimo še več, ampak. Um, sedaj imamo vedno bolj in bolj odprt trg, ampak kmete pa se soočajo z dvojnimi standardi um, v svojem sektoru. Glede na vse to, vidimo, da ta sporozum EU-Merkosur pomeni, da so evropski kmetje vedno bolj odvisni od političnih odločitev iz Merkosurja, naprimer to potem vpliva tudi na podnebne politike in pa politike iz živilskega sektorja in zato um, naše združenje ne more podpreti tega sporazuma, niti začasnega zvanja sporazuma, ne. Torej, ali um, res želimo tukaj uvažati proizvode, um, ki jih v bistvu v Evropi ne želimo? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. Prosim po minuto na pripombo, tako kot prej, tako imeli so dosti časa za vse. In seveda res eh, potrebujemo čas odgovore, ker ti odgovori so najbolj pomembni. Gospod Hojsling, prej prosim. Najlepša hvala za zelo zanimive predstavitve pri veliko zadeva se strinjamo, to ni bilo vedno tako. Imam vprašanje v zvezi s posledicami na trg. Komisija je menila, da en odstotek eh, govejega mesa se na trgu ne bo poslal. Drugič, Brazilija. V Argentini, Urugvaju in Paragvaju je zadeva drugačna, sedaj pa imamo poseben primer Brazilije z Bolsonarom. Torej, bi lahko dobili sporazum, kjer bi izvajali nekakšen nadzor, opazovanje in tako dalje, glede tega, če se resnično spoštuje naše standarde. To sploh možno z Bolsonarom na oblasti. In potem še vprašanje. So kakršne koli standardi, ki bi bili v skladu z našimi. Komisija pravi, da je tako, vendar pa sam se ne strinjam s tem. Še ko pa kot žeka. Podpredsednik Združenja kmetov Nemčije je dejal, da bi potrebovali še več takšnih sporazumov, da bi lahko izvažali več kmetijskih proizvodov. Je sedaj to še vedno tako ali je to problem samo zaradi tega, ker drugi izvažajo v Evropo. Vi podpirate CETO, podpirate sporozum z Japonsko. Torej, če je zadeva obratno, potem ste za, drugače pa proti. Prosim, da se držite časa za govor. Sedaj pa gospod eh, Čehuzo. Žrtece. Kolegice in kolegi, imam številne pomisleke, pa tudi glede določenih stvari sem prepričan pri tem sporazumu. Argentinska vlada je objavila dele tega sporazuma, tako da določene stvari so nam znane. Cenim sicer to, kar je povedal kolega Kopa Kođeka, ki je omenil tudi sladkorni mlečni in sektor govega mesa. Ampak pri sadni zelenjavi ne gre več za sezonsko sadje, ki ga izvažajo in ki ga uvažamo v Evropo zgolj v času, ko pri nas ni dovolj proizvodnje. Prišlo je do predloga, da naj bi po 4 do 7 letih izvajanja tega sporazuma bili ničelne carine za uvoz nekaterih agrumov, pa tudi olčnega olja in podobno, kar bi seveda lahko škodilo zlasti Italiji in Španiji. Glede finančnih virov, predstavnik Kope, kot že je o tem govoril, milijarda evrov, odkot bomo dobili ta denar iz SKP-ja, odkot drugot, ali bomo ta denar namenili našim kmetom, ki jih bo prizadel sporazum Merkosur, mislim, da so to pomembno vprašanje. Uh, Hvala.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 Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da še enkrat govorimo o tem sporazumu. Um, sam se zauzemam za prostotrgovinske sporazume, ampak Merkosur me pa skrbi iz več razlogov, kako zagotoviti to, da bodo države Merkosur spoštovali enake standarde kot mi v Evropi, ko gre za biotsko raznovrstnost, za zanesljivo skrbo s hrano, za uporabo antibiotikov in podobno. Prav tako je tukaj še vedno uh, več drugih dejavnikov. Sam sem šel v te države Mirkosura. Uh, In ko vidiš, kaj se tam dogaja, um, si lahko kar zaskrbljen, naprimer, nad izvozom v Evropsko unijo. Yeah, okay. okay. Imamo težave z uh, tolmačenjem v Nemčijo. V redu, gremo naprej, lahko. Jaz mislim, da bi utrolo gen, da er, bi etablirali kontrol sistem, ki bi. Hvala. Še enkrat. Potrebujemo ustrezen nadzor proizvodi, ki prihajajo v Evropo, morajo res eh, biti v skladu z enakimi standardi kot tisti, ki jih morajo spoštovati evropski kmetje. Hvala lepa, gospod Dorsman. Ja, ich... Najlepša hvala. Predstavnik eh, Kope Kožeke je dejal, da želimo pravično trgovino in to pomeni, ne pomeni, da mora biti vse carine odpravljene. riž je primer za to, da ko odpravimo carine, veliko krat pride do nepravične, nepoštene situacije za naše kmete. Moja naloga je tu, da zagovarjam evropsko kmetijstvo in zagovarjam naše kmete seveda tudi okolje, vendar pa bi rad zastavil gospetim rol v zvezi s standardi in eh, da do visokih stroškov ne pride samo zaradi različnih standardov. Mislim, da standardi povzročajo zelo malo, zelo malo stroškov. Stroški so povezani veliko, z, veliko krat stroški delovne sile, s dragimi zemlišči in tako dalje. Mislite, da se pri končnem izdelku poznajo ti stroški zaradi različnih standardov in kaj, kako je z drugimi standardi, nekateri nimamo toliko vpliva, vendar pa ravno tako lahko povzročajo veliko neravnovesij. Hvala, gospod Deserov, naslednje. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem za predstavitve. Kot gotovo vsi um, veste, je evropsko kmetijstvo v negotovem položaju in zato kmetje ne potrebujejo še dodatnih problemov zaradi zaključitve tega sporazuma. Vsem kmetom in kmeticam v Evropi moramo zagotoviti gotovost, torej da bodo vedeli, da ne bo negativnih učinkov za različne kmetijske panoge zaradi Merkosurja. In kot so že omenili kolegi, gre predvsem za to, da potrebujemo zaščito in pa nadzor Eh, nekoliko bolj resen nadzor, bi rekel, in tudi um, bolj učinkovit nadzor. To je že povedala predstavnica nevladne organizacije. Naprimer, um, eno je nadzor pri prevozu živali v Braziliji. Ne moramo vedeti, ali je prevoz ustrezen ali ne. In če ne vemo, kako je s tem, potem res ne moramo tako podpisati sporazuma. Uh, mislim, da lahko marsikaj naredimo za boljšo regulacijo. In kmetje danes niso ravno pomirjeni, ne morejo kar reči, ja, v redu, podimo naprej, zelena luč. Um, in zato mislim, da res takšni sporozumi um, niso redo rešitev. Hvala še enkrat, prosim, da se držite dodeljenega časa ene minute. Veliko vprašanj nas čaka in potem še odgovori. Prosim, po minuto. Gospa Aguilar. Um, el señor Pesone. Gospod Pesonen je v svojem eh, govoru izpostavil veliko šibkih točk v sporazumu z Merkosurjem. Varovalke ne delujejo, očkodnine so zelo majhne in v situaciji, kjer so cene tako zelo nizke, kaj menite, bi morala Evropska unija spremeniti na področju trgovinske politike, zato da bi zaščitili naše kmete? Odličen rezultat. Uh zit ik heb een vraag aan Copacoseca. De eerste effectbeoordeling van de commissie zag er niets. Voilà. Na no, komisijo upravnika preiskav, vi ste govorili o sladkorju in pa o govedini. Na nizozemskem se predvsem ukvarjamo z izvozom mlečnih izdelkov in pa sira in tukaj smo opazili določene eh, pozitivne znake. Zato me res zanima, kakšne so konkretne številke glede ocene učinka. Uh, Um, in mislim, da smo predvsem delali na eh, podlagi študije komisije. Ampak mislim, da razprava zaenkrat ni jasna. Torej bi lahko povedali več konkretnih številk. Hvala lepa, gospod Hujsen, naslednji. Hvala lepa. Hvala vsem za predstavitve. Se strinjam s pomisleki glede Merkosura. Imam nekaj specifičnih vprašanj. Šesto poglavje sporazuma tam je govora o dialogu, ko gre za dobro počutje živali in pa standarde pred tem, ampak to je naknaden dialog, ne vnaprej. Ali se strinjate, če pravim, da se moramo o dobrem počutju živali pohvarjati že vnaprej? Tako da smo um, torej, si na jasnem, kakšna je situacija. Ne moramo o tem govoriti samo naknadno. Potem drugo vprašanje. Strokovnjaki so govorili o kumulativnih učinkih sploh ko gre za perutnino. Tukaj imamo Merkosur, potem Ukrajino in tako dalje. Ali imate na voljo konkretne številke glede tega kopičenja različnih dejavnikov in pa različnih povezav, ko gre za te sporazume? Hvala lepa, Šmitbar. Danke, Filmars. Ja, jih fordere je šon sajt, ki ramaca. Najlepša hvala, že veliko časa zahtevam eh, posebne študije za države članice, da vidimo, kakšne težave bodo imele države članice zaradi tega sporozuma. V Avstriji poznamo ene najvišjih standardov pridelave v kmetijstvu. Če bi imeli sistem nagrajevanja, kjer bi kmetijstvo kmetil, spoštovali um, varstvo okolje in druge zahteve, bi, mislim, dobro deloval. Torej, za naše kmete imamo vedno več bremena. In včasih se zdi, kot da morajo kmetje sami poskrbeti za odpravo podnebnih sprememb, potem pa govorimo o varstvu okolja, varstvu podnebja, istočasno pa sprejemamo sporozume kot je z Merkosurjem in zato bi se rada zahvalila Kopa Kožeki za opravljene študije za posamezne države članice. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila za predstavitve vseh naših predavateljev. Predstavitve so bile zelo pomembne in zanimive. Govorimo o trgovinski politiki v okviru našega proizvodnega sistema. Imamo visoke standarde, visoke stroške dela in ti standardi so veliko krat povezani s situacijo, kjer imamo države v razvoju in v drugih primerjih drži razvite države, med njimi sta Brazilija in Argentina, kjer eh, njihov model proizvodnje ni v ničemer podoben našemu. Bi s harmonizacijo carine in nadzora nad carino lahko bolj učinkovito nadzorovali standarde varstva okolja in druge standarde in da bi to delovalo vzajemno. Hvala lepa, gospod Sandar. Hvala lepa, predsedujoče. Hvala vsem za pripombe. V Evropski uniji se začne pravi trend eh, tudi zaradi reforme SKP in pa zaradi strategije Evropske komisije. Gre za to, da naši eh, kmetje morajo spoštovati vedno več eh, standardov, vedno bolj pridni morajo biti. In zato se je zastalo vprašanje kako je sedaj s tem sporozumom. Mi nalagamo standarde našim kmetom in ti standardi so vedno strožji, kmetje jih vedno teže spoštujo. Že tako je sektor v krizi. Kako torej zagotoviti, da bodo te standarde spoštovali tudi v državah Merkosurja? Naprimer, eh, tukaj imamo zdravstvene standarde, v Braziliji so imeli veliko škandalo na tem področju treba poskrbeti za to, naprimer, da bo sledljivost ustrezna, poleg tega so tukaj še okoljski standardi. Tudi problem. Potem pa, eh, gospa Morotla, prosim. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedče. Gospa Tim Guri, vi ste omenili dvojno moralo in eh, prav imate glede tega, kaj ti dobro veste, da je situacija zelo slaba, ne samo na bavarskem, ampak posod po Evropi. Zeleni dogovor eh, je še vedno nejasen, ne vemo, kaj čaka naše kmete glede tega, kaj moramo storiti za to, da bo ta zeleni dogovor res sprejet tudi v kmetijstvu. Hvala, gospod Ristov. Голяма част от дискусиите относно споразумението за страните от Меркос... Hvala, predsedujoči. Ko se pogovarjamo o Merkosurju, je veliko govora predvsem o sektorju govedine. Vidimo, da se vedno bolj ponostavlja uvoz iz tretjih držav. Te države so na tisoč kilometrov stran iz, od Evrope. Uh, to ljudje težko razumejo, ker ti v Evropi imamo precej krajše dobavne verige in pa tudi lokalno proizvodno. Potem pa še proizvodna medu. Brazilija in Argentina proizvajate ogromno medu in po precej nižjih cenah proizvodne kot pa v Evropi. 45 tisoč ton medu iz Mercosur držav ne bi torej izvozili v Evropo in to bo okrepilo pritisk na evropske predelovalce. Leta 2018, na primer, vidimo naslednje številke, okoli 220 eh, tisoč eh, ton eh, medu smo proizvedli v Evropi leta 2018. Če se bo ta trend nadaljeval, potem to pomeni, da bomo uvažali eno četrtino tega, kar pridelamo v Evropi. Torej, gojene čebel, čebelarstvo je, eh, mislim, da v zelo negotovem položaju. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Te predstavitve so bile zelo zanimive. Strinjam se z govorniki, ki so omenili sledljivost mesa. Ne zdi se mi verjetno, da bo govedina iz Merkosurja upoštevala enake standarde kot v Evropi. Ne bi bilo prav, da bi mi uvedli že stroge standarde v državi izvora, zato da te države lahko izvažajo v Evropo. Mi govorimo o zelo negativnej podobi tega eh, področja, vendar pa gre za sektor, ki je zelo uspešen. Mislim, da bi lahko poiskali zelo dobre rešitve. Hvala, gospa Bitu. Gospod Bitu. hvala lepa. Eh, torej, očala. Več vprašanj so že zastavili predgovornik, ampak me zanima, kako je z um, mesom. Torej, um, meso se izvaža Evropo, ampak obenem pa uničujo gozdove v Braziliji. Um, to bo tudi škodilo našim kakovostnim proizvodom. Po drugi strani tudi vidimo, da um, želimo naprimer uvažati uh, izdelke tudi iz Kitajske in pa drugih območij. Um, to ogroža evropske kmete. Videli smo naprimer uh, eh, probleme za dolgoročno trajnost eh, kmetijskega sektorja v Evropi. Potem naprej, ogromno soje se v Evropo uvaža iz Latinske Amerike, tudi tam ponovno torej uničujo gozdove in uh, žitarice pa pri nas v Evropi pridelujemo tako, da ne moramo poskrbeti za zadosti beljakovin. Po drugi strani pa vidimo tudi naprimer veliko um, škodljivih um, izpustov in pa strupenih snovi pri pridelavi v celotnem svetu. In to je v nasprotju z našimi cili, tudi naprimer cili podnebnih sprememb in pa um, pomoči za naslednje generacije. Hvala lepa, gospod Buda, naslednji. Da, mulțumesc foarte mult. Am urmărit dezbaterea din cauza traficului în, în mașină. Hvala lepa. Se pročujem. Um, ehm, sem obtičal v prometnem zamašku. Kolegi so ustrezno izpostavili probleme kmetov in pa njihovo sodo. No, veliko smo že slišali, ampak ni nobenih zagotovil, da evropski kmete ne bodo tukaj trpeli. Um, antibiotiki, razni hormoni, strupene snovi, tega ne moremo preverjati. Evropski kmeti morajo spoštovati te standarde, Merkosur pa ne. Potem na drugi strani imamo potem še potrošnike. Potrošniki bodo v končni um, bojni črti in potrošniki bodo potem jedli meso, ki ni bilo nadzorovano. Niso preverili sledljivosti, morda so tam rasni hormoni v mesu ali pa kaj drugega. tukaj govora o vazu iz Brazilije v Evropo. In tisto meso morda ni kakovostno, ni nobenih zagotovil, da bo kakovost eh, mesa iz Mirkosurja zadosti visoka. Hvala, sedaj pa govorci po pet minut, eh, vsak lepo prosim. In še nekaj po naslednjem panelu bomo govorili o konkretnih sektorjih. In zato prosim, da se sedaj dotaknete bolj splošnih vprašanj, če se da. Torej, po pet minut, prosim. Torej, eh, Nikol Poster je prva. Hvala. Bom bolj konkretno odgovorila na vprašanje eh, poslanca Hoslinga. Um, Ali se moja predstavitev nanaša samo na um, brazilski sektor in pa na um, tamkajšnja staroseljska območja? Uh, nažalost ne. Uh, Argentina, Paragvaj, uh, tudi tam je situacija podobna, um, naprimer gre za sojo in pa za krčne gozdov, tudi v teh državah in tudi tam so bile katastrofe enako hude kot v Braziliji. Potem podatki glede uvoza govedine iz leta 2017 imamo podatke za Paragvaj in pa paragvajski izvoz v Evropsko unijo. Številke so podobne. Veliko je eh, tvega zaradi krčnega gozdov. Um, ehm, naprimer, ko gre za um, izvoz mesa in pa um, usnja, potem, ko ste dejali, ali se da sankcionirati to nespoštovanje standardov v teh državah, Mirkosura nažalost ne. Potem še nekaj poglavje bo začelo veljati še eno leto, potem, ko bo sporozum ratificiran. Ali se lahko sedaj zanašamo na brazilske podatke ali ne? In kaj lahko storimo? Videli smo številne številke glede krčnega gozdov in mislim, da um, lahko računamo na brazilske agencije, da bodo pripravili ustrezne podatke, čeprav so direktora pred nekaj časa odstavili, ampak lahko se zarašamo na njihove podatke. Prav tako mislim, da mora evropska zakonodaja določiti določbe, ki bodo preverjale, kako je z uvozom um, nekaterih proizvodov, tako da bo nadzor res uh, nujen. In Lastniki morajo vzpostaviti ustrezen sistem nadzora, treba bo poročati o ugotovljenih tveganjih in morajo biti proizvajalci odgovorni pred eh, zakonom. Številke morajo biti zanesljive in um, enako zanesljive morajo biti tudi številke EU in pa opazovalnice. Mislim, da obstaja možnost, da vzpostavimo dodatni mehanizem. Eh, če imamo Merkosur sporozum ali pa ne. Potrebno je dodati nadzorni mehanizem, da gotovimo, ali so ovoženi proizvodi um, ustrezni in ali so bili proizvedeni tako, da so obenem kršili gozdov in pa kršili človeka pravice ali ne. Hvala lepa, gospa Izabela Timburi. Pozicijo vam angažprohom. Omenili ste stališče. Združenja kmetov. Naše stališče je, da moramo poskrbeti za pravične okvire za kmetijstvo. In pri državah Merkosurja pač eh, ni prišlo do pravičnih okvirov, še posebej, ko gre za razlike v standardih. In še vprašanje, ki ste mi ga zastavili eh, glede um, pesticidov in eh, dobrega počutja živali, mislim, um, da takšen vrstni red ni prav. Torej, najprej moramo poskrbeti za standarde, za okvire, ki se morajo spoštovati, potem pa šele odpraviti carine. Tako moramo preprečiti negativne posledice za naše kmetijstvo. In najprej moramo poskrbeti za pravične okvire, standarde, spoštovanje obveznih predpisov, potem pa lahko razpravljamo o dobrem počutju živali. Gospod Dorfman je omenil tudi druge dejavnike, ki vplivajo na stroške. Naša študija se je osredotočila na stroške povezane s standardi. Mislim, da so ti stroški dovolj veliki, da lahko na njih opozorimo. Gre za varovanje okolja, varstvo živali in varstvo hrane. To so dejavniki, ki so povezani s, z visokimi stroški in še sporazum, da bi ta postal sprejemljiv. Pomembno je, da prilagodimo eh, to situacijo. Ni dovolj, da znižamo carinske dajatve in mm, da to povežemo standardi. Potrebno je, treba je pregledati vsa pravila in varovalke v sporazumu. Carina je pač zelo stanomoden inštrument. Moramo pa uvesti varovalke glede kvalitete, ko so standardi res različni. torej antibiotiki, pesticidi, varstvo živali. Tukaj ne vidim, da bi se stvari korenito spremenile v državah Merkosurja. O njih pa zelo veliko razpravljamo in da bi celo zvišali naše standarde. Tako bo razkorak še večji. Carina je pač eden, en od možnih orodij. Mi moramo uvesti tudi druge ideje, zato da preprečimo razlike v standardih. Seveda si želim, da bi imeli več dobrih idej, sama jih pač nimam. In še posledice za posamezne države. Treba je poskrbeti za to, da Evropska komisija upravi pregled učinka, vse stvari pregledati, ne pa da kar tako stopi v veljavo sporozum. Najprej mora seveda poteči proces ratifikacije. Hvala uh, lepa, gospod Tim Gurim, še peka. Pejstran, prosim. Hvala, hvala vsem za vprašanje in pa pripombe. Bom poskušal nasplošno odgovoriti na vse te uh, pripombe. Kot prvo, zaveze evropskih kmetov so zelo ključne, sploh za politična področja, o katerih smo govorili tukaj. Bomo ustrajali na tem, Vsi skupaj se ozemo za našo prihodnost. SKP, eh, sploh govori za zanesljivo oskrbo s hrano, so zelo ključne teme za potrošnike in zelo smo zavezani tem temam. Tukaj ne bomo nikakor popuščali, kajti iz nekaterih preteklih kriz eh, vidimo, kako zelo hudo je, če potrošniki izgubijo zaupanje v kakovost hrane. Torej, Prav tako je to pomembno tudi in za potrošnike, in za kmete, ter za gospodarski sektor nasplošno. Zato je kakovost eh, hrane na enotnem trgu ključnega značaja. Komisija, države članice, cariniki, vsi mislim, da ustrezno upravljamo svoje delo in potrošniki so na varnem, ampak to ni bistvo. Bistvo je to, da se kmete vedno bo soočal z dvojnimi standardi in kot je um, komisija in pa Gide Trajt povedala že julija, Mercosur je za um, živilski sektor v Evropi pomemben zato, ker naj bi torej v Evropo važali poceni surovine in pa poceni proizvode. In to je tukaj pomembno. Moramo pritisniti na cene za kmetije, obenem pa tudi moramo poskrbeti za to, da bomo na koncu na EU trgu um, imeli niže cene na našem notranjem trgu ne bi imeli niže cene, ampak ob tem tudi spoštujemo voljo potrošnikov um, in tudi parlament seveda vpliva na to, kakšni so potrošniki standardi. Zato nas vse to nekoliko um, skrbi. In potem še um, govorijo o kakovosti. Ampak gledajte, v zadnjih 22 letih, odkar sem tukaj v Bruslu, vidimo, da Evropska komisija vse skozi pravi, da smo povečali uh, konkurenčnost evropskih kmetov, tako da smo povišali kakovost eh, evropskih živilskih proizvodov. Ampak zakaj pa sedaj? Vidimo, da je Merkosur pomemben zato, ker naj bi torej uvažali um, poceni. Um, surovine in pa izdelke v Evropo. Zakaj smo pozabili na kakovost proizvodne v Evropski uniji, kot se je to pogosto govorilo v preteklosti? Ta pristop nas nekoliko moti, imamo dvome. In tudi, če bomo izkoristili določene priložnosti pri trgovini, katere pripombe so ustrezne, imamo določene bolj um, ofenzivne um, interese, naprimer pri vinskem sektorju, olčnih, um, um, olčnem sektorju in podobno. Torej, tukaj lahko izkoristimo te prednosti in pa priložnosti za evropske kmete, ampak priložnosti so eno, po drugi strani so koncesije veliko hujše in minusov veliko več kot pa plusov. Um, žal mi je, da moram to tako priznati. Um, pri Kanadi, na primer, je bilo drugače. Pri Kanadi je bilo uh, ravno obratno, torej smo imeli več plusov kot pa minusov. Veliko pozitivnih elementov je bilo v CETI. Uh, z razliko od Mekosura. In še nekaj glede um, tega področja. Eh, tudi ko pa eh, Kočeka, naprimer, se strinja s tem, kar pravim, zelo se zauzemamo za celostne trgovinske sprazume, ampak z ustreznimi ravnoteži, tudi za kmetijski sektor potrebujemo ravnoteže. Tudi TTIP, na primer, nedavno eh, smo dejali, da vidimo tukaj priložnosti za ZDA in pa Evropsko unijo, ampak pohojem, da se lahko pogovarjamo o mm, celotnem globalnem prostotrgovinskem sprazumu, In kmetijski sektor mora biti v celoti upoštevan, torej tudi geografske označbe, varnost, eh, oznaka porekla in tako dalje. Torej vse to, kar skrbi evropske kmetije, vse to je treba upoštevati. In no, veste, kako lahko je to podnarekovaje. Moram podariti, da moramo to upoštevati, kajti tudi ruske izkušnje z embargom so pokazale, kako je um, s tem in da to lahko pomeni hude probleme. Vse to analiziramo In bodite pripričani, bomo gotovo imeli še bolj podrobne analize tudi iz različnih sektorjev prihodnosti. Prav tako smo tudi analizirali naprimer, eh, sezonske faktore za sadje in zelenjavo, kar je ključno za nekatere države članice, naprimer za Španijo. Um, ehm, pomarančni sok in pomaranče, naprimer, um, ehm, tam so um, zelo pomemben del um, sporozuma za Španijo. Pa še nekaj bi izpostavil. Če bo treba kaj spremeniti ali pa če nekaj je pod pritiskom na udaru, potem to pomeni, da moramo mi eh, tudi tukaj v parlamentu pogledati na evropsko dodano vrednost. Ali lahko, naprimer, sprememo neko odločitev, ki ne temelji na dokazih in pa znanosti, lahko odločimo standarde in pomejitve za naše uh, kmete, za uvoz pa ne. Ali našim kmetom in pa zadrugam lahko rečemo, gledajte, vi ne smete uporabljati tehnologij, ker se nam zdi, da to pač ni primerno. In obenem pa ne moremo omejiti uvoza teh istih surovin iz neke druge. Uh, In to bo sedaj prišlo pred vas eh, preko dokumentov in potrebujemo ustrezno ravnotežje med obema skrajnostma. Eh, torej, to je pozetek našega načina razmišljanja o tem področju. Hvala lepa, hvala lepa vsem za vprašanja in hvala za odgovore. Sedaj pa prosim, uh, gospod Linc, uh, vam predam besedo za še ta naslednji del razprave. Prosim.

ljubi. Kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na drugi sklop današnje javne predstavitve. Imeli bomo priložnost analizirati različnih eh, kmetijskih sektorjev. Še posebej Eh, mesni sektor, olčni sektor, namizne olke, vino, sadje in zelenjavo. Glede na to, da zamujemo s časom, predlagam, da kar predam besedo gospodu McHale-u. Je direktor za evropske zadeve irskega Združenja kmetov. Rad bi pozdravil tudi gospoda Šeferja in gospoda Erera, ki sta tukaj z nami v tem sosvetu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam zastopam Združenje irskih kmetov. Imamo 72 tisoč članov. Gospodarstvo na otoku Irska, Irske je odvisno od konkurenčnega izvoza. Mi podpiramo trgovino, vendar pa ne podpiramo trgovinskih sporomov, s katerimi bi še škodovali že tako šipkim sektorjem. Istočasno pa ne nasprotujemo sporazumu z Merkosurjem. Kmetje in nasprotovanje irskih kmetov je bilo zelo natančno zabeleženo v tem odboru. odboru trg zelo trpi. Na Irskem tretjina kmetijskega proizvoda prihaja iz tega sektorja. In povprečen življenj zasluži 10 do 15 tisoč evrov na leto. Zato sedaj ni pravi trenutek za sporazum z Merkosurjem. Mi izvozimo 3000 ton mesa v Evropsko unijo. Glede na to, da bomo s tem sporazumom lahko pridobili veliko, še posebej z izvozom irskega viskija. Vendar pa ne vidimo nič drugega, kot da bi. Um, prihajalo več kontejnerjev polnih poceni mesa in da bi 95 tisoč ton lahko uvozili brez carine. To bo samo odprlo vrata za to, da bi države Mercosurja dobile dostop na trg živilskih storitev in da bi ta govedina verjetno bila zelo nizke kakovosti. Seveda bi bilo bolj primerno za država Mercosur, ki da bi izvažale visoko kakovostno meso, to bi mi pozdravili na naših mizah in krožnikih. In tako bo sektor na Irskem lahko preživel če bi se osredotočili na visoko kakovostno meso. Irski živinorejci dobijo 3,5 evra na kilogram. In da se navežem na to, kar je dejala gospa Tim Guri in ko je govorila o tem, da gre za kvoto 1,2 odstotka zaužitega mesa v Evropi, gre v resnici za 14 odstotni delež in to je cilj držav Merkosur. Ne gre samo za en hamburger na osebo. Če si pogledate cene v tem trenutku v sektorju govedine in če si pogledate, koliko stane zrezek, gre za 11,5 evra kilograma govejega mesa za zrezke. To je najvišja možna cena, po kateri lahko evropski kmetje prodajo na evropskem trgu. Potem imamo tudi 20 odstotno kvoto za visoko kakovostno meso in to bo še spodbudilo količino uvoženega mesa iz držav Merkosurja. Tukaj sem si zapis, vzel dokument od mojega obiska v B Braziliji, kjer piše, da so bili standardi leta 2006 v tej državi nespremljivi za Evropsko unijo tam še naprej izvajajo politiko zažiganja in eh, sekanja gozdov in eh, izvoz poceni govega mesa ima zelo visoko ceno za okolje. Kaj se je spremenilo do sedaj v poročilu leta 2017 v Digi Santeju? Piše, da pisne pisna jamstva brazilskih oblasti niso zanesljivi. Leta 2018 je prišlo do obiska nadzora nad standardi v Braziliji in to poročilo je res zaskrbljujoče. DG Sante je dejal, da ne načrtuje nobenega drugega obiska v Braziliji. Brazilske oblasti pa naj bi storile in ukrepale vse za to, da bi odpravili pomankljivosti. Mi smo poudarili veliko teh vprašanj pred 13. 15 leti in da to sedaj še ni urejeno, nas ne navdaja z zaupanjem in optimizmom. Brazilske oblasti nimajo nobenih nadzornih mehanizmov za preverjanje vsebnosti steroidov v govejem mes mesu. Samo 13 odstotkov zaklanih govedi je bilo analiziranih. strogi registr izvoznikov iz Brazilije, ki lahko izvažajo v Evropi, vseeno lahko kupujejo meso drugot in ti niso na seznamu in to za nas ni spoštovanje standardov, torej ni nobenih zahtev zahtev eh, glede spola, starosti ali registerske številke živali, ki se uvozi v Evropo. Torej ne moremo izvesti nobenega nadzora oziroma sledljivosti teh živali ni. Naš trg je zelo vreden trg, še posebej, ko gre za mlečne izdelke. 5000 ton za mleko v prahu, za otroke, manj 30, od, manj, 30 odstotkov manj masla in v desetih letih bomo prodali dosti manj naših mlečnih izdelkov. Brazilija je edina opcija za nas, da izvažamo v te države in njihova potrošnja je dosegla milijon. Ton. To pomeni, da bi dosegli 3000 iz ton izvoženega blaga za Evropsko unijo. To je zelo malo. Evropska komisija je želela okločiti poglavje o trajnostnosti in Brazilija naj bi podpisala pariški sporozum. Glede na to, kako pa sedaj kaže situacija v tej državi, nas ne prepriča bomo čakali do leta 2025, do leta 2030, dokler bo opravljena ocena njihovih eh, izpolnjevanj standardov, jim lahko zaupamo. Evropska unija ima tehnologijo satelitov in vprašanje je, če bomo to uporabili za to, da opravljanja preverjenja. Do leta 2030 naj bi zaščitili več hektarjev gozdov iz amazonskega pragozda. Edino, kar smo videli, pa so ogromni zubli požarov, ki upostošijo po tem pragozdu. In mi naj bi podprli takšen sporazum. Dodatna delovna mesta v Evropski uniji bo v proizvodni bodo nadomestila delovna mesta v kmetijstvu, ki jih bomo izgubili. In mi naj bi dosegli oglično neutralnost. Kmetijstvo je eno od sektorjev, kjer lahko skladiščimo um, CO2 s šoto in z drugimi načini. Kmetijstvo naj bi podprlo oglično neutralnost, vendar pa ne smemo pozabiti na vlogo kmetijstva, ki ga lahko igra s tem, da ga prodamo. Imamo verovalko v sporozumu z Merkosurjem. Pogajalska skupina je to pripravila, vendar pa to ni doseženo v tarifnih carinskih kvotah. Komisija je podarila, kako je pomembno, da povečamo kvoto iz Mjanmara in Kambodže, vendar pa je bila ta varovalka v tem primeru sprožena prepozno in v premalem obsegu. In kmetije so bili prepuščeni sami sebi. Leta 2009, pomislite um, na tisto leto, in takrat so iz Kambodže uvozili 11 milijonov ton, leta 2013 17 milijonov ton in potem so šele sprožili varovalko. Kmete pa so do takrat ignorirali. Samo leta 2018 so sprožili preiskavo, ki jo je zaprosil, zaprosil ta sektor. Sedaj pa se uvozi tristo triindevetdeset tisoč ton iz teh držav. Riža, seveda. Kmetov se pri tem ne upošteva. Kmetje so poudarili, da cene niso prilagojene in da industrija pobere ves dobiček. Gospod Pesanen je omenil varovalko v primeru tvegan in nihanja na trgu. Mi menimo, da moramo sedaj že sprožiti varovalke za sektor govedine v Evropski uniji. Ta je v nevarnosti in zato pozivam Kopa Kožeko, da ne podpre ta politični sporazum. Mi ne priporočamo začasnega izvajanja spor, trgovinskega sporazuma z Merkosurjem. Hvala lepa. An. Najlepša hvala gospod Makhail. Lahko kar predam besedo gospodu Jean-Michelu Šeferju, ki je predsednik Anvola, to je nacionalne med profesionalno združene perutnine. Izvolite, beseda je vaša. Prosim, da se držite omejitve časa 10 minut. Najlepša hvala, da ste me povabili na to predstavitev. Sam sem kmet in okvarjam se z rejo pišancev. Imam zaposlenih več tisoč v moji kmetiji, v sektorju pa predelamo 120 milijonov ton. Evropska unija uvozi četrtino piščančjega mesa oziroma pretnine, ki jo zaužijemo. Največji proizvajalci na svetu so ZDA, Kitajska, Evropska unija in Brazilija. Če si pa pogledate prebivalstvo v teh eh, regijah vidite, da imamo dva velika proizvajalca in to so ZDA in Brazilija. Kakšno tveganje predstavlja za nas sporozum z Merkosurjem? To pomeni, da bo naš sektor verjetno utrpel zaradi uvoza. Tukaj pogledate lahko, koliko smo uvozili v Evropo. Uvozili smo več milijonov ton um, ehm, piščančega mesa, večino iz um, Brazilije. Po prvem semestru leta 2019 pa je zopet porasel uvoz iz Brazilije. Torej, iz Brazilije uvozimo 450 tisoč ton piščančjega mesa. trikrat več eh, piščančjega mesa uvozimo v Evropo kot eh, govedine in tudi več kot prašičjega mesa. Uvozimo skoraj samo piščančje fileje. 25 odstotkov piščančjih zrezkov v Evropski uniji prihaja iz tretjih držav. To je zelo veliko k temu bi dodali še 180 tisoč dodatnih ton, kar pomeni, da bi prekoračili prak, to je milijon ton piščančega mesa, ki bi ga uvozili. 180 tisoč dodatnih ton, to pomeni, da bi na teden uvozili 5 milijonov pišancev več. To je res eh, ogromno, gre za znatne količine. Če si pogledate razlike v standardih, tukaj gre, ne gre samo za pridelovanje. Vidimo, da so stroški tudi zelo različni, prihaja do razlik, ki doseže 6,1 odstotka. Torej, treba je upoštevati dejavnike, kot je amon, amonijak. Mi ga ne uporabljamo, zato ker zelo škoduje Evropi. Glede salmonele, mi moramo v Evropi upraviti nadzor in testiranje, da meso ni okuženo. Glede GSO-jev nimamo zakonodaje in še antibiotiki. V Evropski uniji smo za 50 odstotkov zmanjšali porabo antibiotikov v tem sektorju. To je bilo zelo težko, vendar pa je treba to storiti zaradi tega, ker se moramo skupaj boriti proti antimikrobni odpor odpornosti. Treba je uložiti v izobraževanje ljudi v klavnici in tistih, ki delajo v baterijah za vzrejo piščancev. Če si pogledate Brazilijo ali pa Ukrajino, vidite, da tam reja piščancev stane 24 odstotkov manj kot pri nas. Zelo težko je tekmovati torej z njimi. In še en pojav, in to je samooskrba. Brazilija je največja proizvajalka in največja izvoznica. Tam so farme tako zelo velike in tako zelo obsežne, da lahko znižajo cene na minimum. In da pri nas prodajajo piščančje meso zunaj kvote. Brazilci so tisti, ki določajo ceno piščančjega mesa v Evropi. To pomeni, da nimamo več uh, možnosti odločanja o cenah. Omenili ste že afero oporeč, eh, oporečnega mesa v Braziliji, kjer inšpekcija ni delovala, policija je takrat posegla, to je res vendar pa to zaradi tega, ker so naši organi zelo hitro ukrepali in zaustavili uvoz. Takrat smo zaustavili uvoz piščančjega mesa iz Brazilije. Takrat je, smo opazili na grafu upad uvoza, sedaj pa je zopet v prasti. Mi moramo izvesti vse potreben nadzor za to, da bi zagotovili spoštovanje enakih standardov kot pri naših rejcih. Torej, uvažamo že 950 tisoč eh, ton in četrtino piščančjih filejev. Že to je veliko, zato ne razumemo, zakaj potrebujemo ta sporazum. S tem bi uvozili še dodatnih 180 tisoč ton, kar pomeni, da bo večina piščančjega mesa proizvedenega zunaj Evropske unije, kar pomeni, da bi naš trg preplavilo meso od zunaj iz drugih držav. Sporazum z Mercosurjem nam povzroča veliko težav, poleg tega imamo tudi Brexit, tudi s tem bi verjetno dobili še dodatno milijono ton zaradi različnih kvot Združene kraljestva v Evropski uniji. Tudi države, ki izvažajo v Združeno kraljestvo, bodo verjetno izvozile manj. Gre za 370 tisoč ton. Torej, mi bomo tisti, ki bomo plačali za vse to. Tukaj imamo primer Ukrajine. Dodelili smo ji 40 tisoč ton v okviru kvote. Zakaj? Zaradi tega, ker je komisija storila napako pri nomenklaturi tarifnih kvot. Ukrajinci so prilagodili res privilej. In potem file še enkrat prerežejo, ko ta doseže evropski trg. Tako so lahko uve, uvozili v resnici več mesa. Gre za tretjino celotne količine mesa in mislimo, da je naš trg že dovolj odprt, lahko bi ga celo zaprti. Več, ko bomo uvozili mesa iz Brazilije, manj bomo imeli vpliva na naše lastne cene. Tako bomo uvozili 1,2 milijona ton piščančega mesa, kar pomeni, da bomo uvozili večino piščančjih zrezkov. tukaj vidite rast uvoza v primerjavi s proizvodno v Franciji. Kot vidite, so vozi več mesa. Tukaj vidite situacijo na trgu v Franciji, to velja tudi za druge države. V vsaki državi članici zaužijemo več mesa iz lastne države in to zaradi etiketiranja. To je zelo dobro za rejce v državah članicah. Torej, uvoženo meso uporabljamo pri predelanih proizvodih in pa v gostinstvu. Tukaj vidite številke iz Francije, ki veljajo tudi za drugo. To vidi, tukaj vidite primerjavo razvoja domače potrošnje v primerjavi s celotno v Franciji. Vidite, da se zaužije več mesa, kar pomeni, da zaužijemo več predelanega mesa in tudi v gostinstvu. Uh, In tu gre za meso, ki nima etikete in navedbe o izvoru. Torej, potrebujemo označevanje v zvezi z izvorom, tudi v gostinstvu in tudi v predelanih, pri predelanih izdelkih. Evropska unija mora posnati postati zgled za svetovno trgovino in za trgovinske sporazume. Istočasno pa moramo spoštovati mednarodna pravila. Mi moramo biti zgled tudi pri zavarovanju podneb, podnebja, dobrega počutja živali in zdravja. V sedanjih sporazumih um, organizacije, svetovne organizacije za zdravje, ne moremo uvajati vseh teh pravil, kajti ti mednarodni sporazumi ovirajo eh, naše pogajalce, da v trgovinskih sporazumih uvajajo določena pravila. Torej, mi se moramo vrniti na proizvodno zato, da ugotovimo, eh, da je meso predelano v skladu z našimi okoljskimi in zdravstvenimi standardi. Najlepša hvala, gospod Šefer. Sedaj kar nadaljujemo in sedaj dam besedo gospodu Augustinu Herreru, ki je generalni direktor španskega agro španske agroživilske zadruge. Torej, govoril bo o oljkah, sadju in zelenjavi. Izvolite. Eh, Lepo zdrav, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora za kmetijstvo. Rad bi se vam zahvalil, da ste mi dali priložnost, da podam svoj vidik na sporazum med Evropsko unijo in Merkosirjem. Sam tukaj zastopam kmetijske zadruge, imamo več kot 3500 zadrug, ki združuje različnih, različne sektorje in imajo prometa v vrednosti 31. 30 milijard evrov, predstavlja pa tudi 30 odstotkov vsega prometa v živilski industriji. 32 odstotkov prometa prihaja iz prodaje zunaj Španije, večinoma iz Evropske unije, 70 odstotkov, ostalo pa prodamo v tretjih državah, zato ker skušamo najti druge trge. zadruge morajo izkoristiti priložnosti drugih trgov in eh, doseči vredno za naše proizvode. Mednarodna trgovina mora imeti posledico vključevanja, ki doseže vse. Mi iz Združenja španskih zadrug verjamemo v korist svetovne trgovine in mednarodne trgovine, kot tudi reguliranje evropskega trga. Trg skupnosti znotraj evropskega projekta je za nas realnost, v katero verjamemo, vendar pa povzroča tudi veliko izzivov. Prvič. Evropska unija mora delovati kot ena sama entiteta na svetu. Ne moremo odpreti trg, ki naj bi bil enoten za vse, če pa gre za izvoz, mora vsaka država članica izvesti pogajanja sama. Komisija mora nadzorovati pravilen, pravilno izvajanje svetovnih trgovinskih sporazumov. vidimo, da obstaja veliko dobre volje, drugi akteri pa igrajo čudne igrice in skušajo izkoristiti naše šipke točke, zato ovirajo prodajo olk, vina, olčnega olja, sadja in zelenjave in to daje zelo slabo podobo za Evropo, ki naj bi delovala kot ena sama trgovinska enota. Druge države članice pa mm, se same pogajajo in so popolnoma nezaščitene, ko pride do napada na določen sektor, ki sploh ni povezan s trgovinskim sporom. Evropska komisija mora ukrepiti podobo Evropske unije in uvesti ukrepe za kompenzacijo. Brez vzajemnosti je zelo lahko govoriti o pozitivnih številkah in o izvozu. Veliko krat pa zelo hitro pozabimo, na izgubo neravnovesja, do katerih pride na notranjem trgu Evropske unije zaradi zelo poceni uvoženih proizvodov, ki škodujejo našemu lastnemu trgu in to je trg Evropske unije. Še posebej, ko podjetja, ki izvažajo veliko, pridobijo tista podjetja, ki delujejo na notranjem trgu, pa so podvržena velikemu pritisku, Eh, zaradi tega, ker nimajo dobička od izvoza. Zelo težko je nadzorovati izvoz in eh, da. Vsi uvoženi proizvodi izpolnjujejo vse standarde. Okoljski standardi in dobro počutje živali so zahteve za naše kmete, vendar pa teh standardov ne moremo preverjati na meji. Zato moramo izvesti dosti strožje inšpekcije v državah izvoja, zato da uvoženi proizvodi ne bodo samo tekmovali pri cenah, ampak bodo tekmovali tudi pri visokih, spoštovanju visokih standardov. Glede sporazuma z Merkosurjem smo slišali že veliko o posledicah eh, za mesno industrijo za kmetijstvo in tako dalje. Sam bom omenil predvsem sredozemski trg in eh, sredozemski sektor, oljke, oljčno olje, vino, sadje in zelenjave. Kot sem že povedal, je treba izvajati nadzor nad eh, izvajanjem sporazumov in nad spoštovanjem standardov. Trgovinski sporazum lahko predstavlja dobro priložnost za sredozemske proizvode, zato ker so naši proizvodi bolj konkurenčni, zaradi ker imajo geografski izvor, značbo geografskega izvora in pa zaradi tega, ker so zelo kakovostni. Vendar pa je ta potencial res samo teoretičen, če ne bomo dobro izvedli pogajanj za sporazum ne zaupamo našim partnerjem iz Merkosurja, zaradi tega, ker ta trg ni zelo integriran. Dostop do tega trga bo verjetno imel veliko ovir za naše izdelke. Imamo tudi nekaj dvomov glede um, nadzora in glede sanitarnih eh, predpisov. Imamo občutljive izdelke, ki se niso upoštevali pri pogajanjih. Primer je liberalizacija trga pomarančnega soka, kjer Brazil, Brazilija že nadzoruje velik delž našega trga. In trg svežega sadja in zelenjava trpi zaradi voza iz Južne Afrike, iz Egipta, iz Maroka. In eh, sedaj uvozimo že 96 tisoč ton. Vendar pa bo vse to verjetno pritisnil na sektor tako, da bo sektor sadnih sokov popolnoma izginil, kar in to bo vplivalo tudi na predrvalce agrumov. Pri azijskih državah smo sprožili varovalko tudi v okviru vse razen orožja. Kvota 70 tisoč ton brez carinskega uvoza je je kvota, kamor je treba prišteti še dodatnih nekaj tisoč ton, ki jih že uvozimo v Evropsko unijo. Kaj lahko storimo tistim evropejcem, ki proizvajajo riž že v tako težkih podnebnih okoliščinah? Evropska unija proizvede 70 odstotkov vina na svetu. Zato moramo storiti vse, da bomo ostali konkurenčni v tem sektorju in da bomo ohranili delovna mesta. Naš sporozum z Merkosurjem lahko pomaga temu sektorju, če bomo rešili vprašanja, ki pestijo ta sektor. Uvoz argentinskega vina pa se je povečal za 21 odstotkov v količini in 51 odstotkov glede na vrednost. Brazilija, ki je največji trg za vino v Mercosurju, je zaseda 16. mesto glede uvoženega vina. Evropska unija ima negativno trgovinsko bilanco, uvozimo dosti manj, Zlosti več kot eh, izvozimo, zato imamo tam velik potencial. Vendar pa moramo rešiti veliko težav za to, da bo sektor dobil veliko koristi. Potrebujemo enak dostop do trga Merkosurja, kjer prodaje tudi vino iz Čila, kateremu se ni treba soočati z velikimi trošarinami, tako kot v Evropski uniji ravno tako ne spoštujejo vseh pravil in predpisov glede označevanja in praks pridelave vina. Treba pa je tudi povečati zaščito geografskega izvora. Glede na to, da ima argentinsko vino že veliko, veliko prednosti, je treba okrepiti naš lastni sektor. Poleg tega smo mi dosti bolj liberalni pri uvozu kot za izvoz. Mi moramo počakati 15 let, obratno pa velja 4 leta. Ne vem, zakaj to velja za te občutljive izdelke. Zelo smo zaskrbljeni zaradi tega, ker se bo odpravil nadzor nad uh, uvozno ceno. To je nujno, da ohranimo, če pride do velikih nihanj in izkrivljene na trgu. Vedno smo rekli, da je to rdeča linija, ki je ne bomo odpravili. Da zaključim. Gospe poslanke in poslanci. Trgovinski sporozumi ne pomenijo, da moramo odpreti vrata za neravnovesje. Trgovinski sporozumi morajo biti pozitivni in eh, poskrbeti moramo za to, da ne bo prišlo do žrtev v različnih občutljivih sektorjev. Moramo poskrbeti za to, da bodo naši kmeti in žinorejci imeli možnost preživetja in da bomo zagotovili preživetje našega trga in ravnovesje pod, pod istimi konkurenčnimi pogoji. Najlepša hvala vsem trem. Sedaj zopet odpiram krok za vprašanja. Zamujamo že za pol ure in radi bi dali besedo tudi komisiji. Ob pol sedmih moramo zaključiti. Najprej predajam besedo kolegici Aguilar. Najlepša hvala, gospod predsednik. V okviru obeh panelov smo slišali, da sporazum Mercosur škoduje našemu kmetijskemu sektorju, poleg tega se uporabljajo dvojni standardi. Na območju sredozemlja ne počnemo vse, kar bi lahko storili, zato da bi zaščitili proizvode, kot se to počne drugot na celini. Strinjam se z gospodom Hererom, s tem v zvezi in zanima me, kako on gleda na ta sporozum, kako bi ga lahko spremenili, zato da bi lahko bolje in bolj agresivno zaščitili tudi sredozemske sporozume, glede na to, proizvode, glede na to, da je komisija v dvorani, pa me zanima, če nam lahko pove, koliko pomarančnega soka se uvozi iz Brazilije, kot je rekel gospod Herero, tudi zaradi tega prihaja do vpliva na ceno pomaranč v Španiji, zato bi resnično morali vedeli, koliko se tega uvozi. Še vedno pa čakamo na dokument, ki ste ga obljubili v zvezi s tem, kakšen vpliv bo imel Merkosur na evropsko kmetijstvo. Razen, če se ne motim, se mi zdi, da tega še niste objavili. Hvala. Dank, kolegin Šrajer-Pirik. Najlepša hvala, gospa Šrajer-Pirik. Hvala lepa, gospod predsednik. Eno pojasnilo bi rada dobila. Namreč na zadnjem srečanju je komisija rekla, da bo vpliv tega sporazuma res omejen, ampak danes vidimo, da to ne drži. Verjetno veste, kaj vse skupaj pomeni za sektor govejega mesa, sektor sadnje zelenjave, olčnega olja in podobno. Zakaj zastavljam vprašanje s tem v zvezi? Ker sem tudi v odboru INTA in tam poteka povsem drugačna razprava. Večina si želi, da bi nadaljevali v tej smeri, zato bi vas prosila, da nam posredujete številke, da bomo konkretno vedeli, o čem govorimo. Zanima me tudi, kako bo to vplivalo na skupno ureditev trga. Kaj bo to pomenilo tudi za družinska kmetijska gospodarstva? Zdi se mi, da moramo najprej pridobiti jasne številke in to čim hitreje. 4. oktober ste bili zelo pozitivni, ko gre za oceno učinka, zdaj pa vidim, da so se stvari malce spremenile. Hvala lepa, kolega Flanagan. Um. Lani je odbor Agri zasedal v Strasburu na izrednem srečanju in kolega Clark iz komisije je bil prisoten na tem srečanju. Vsi smo se takrat strinjali, da Mercosur ni pozitiven sporazum in takrat je John rekel, no tole je pa šlo kar dobro. Takrat smo se pripravljali tudi na volitve, takrat so še potekala pogajanja o Mercosuru in še preden smo uspeli mi začeti nov mandat, je kolega Clark podpisal ta začasni sporozum, kar je popolnoma neresno. Naši državljani ne želijo več jesti nekakovostne hrane. Se vam ne zdi, da bi bilo bolj smiselno prekiniti s tovrstnimi sporozumi, ne pa da, ko gredo stvari na robe, začnemo metati denar, ki ga tako ali tako nimamo dovolj v smeri teh partnerjev. Junija smo vzeli 50 milijonov evrov evropskim državljanom in ga namenili irskim kmetom. Oni so najbolj trajnostni proizvajalci govedine na svetu. Mislim, da bi morali nameniti več mesta za brazilsko govedino. Tako piše. Namesto, da bi metali denar irskim kmetom, da opustijo delo, ki ga dobro upravljajo, namreč lani smo vozili 270 tisoč ton govedine iz Brazilije, se vam ne zdi, da bi bilo morda bolje, če bi zmanjšali količino uvoza iz Brazilije, ne pa da kmetom plačujemo pri nas za to, da nehajo delati svoje delo. Dolgo časa sem čakal, da sem lahko zastavil to vprašanje. Hvala lepa. Kolegica Aguilera. Hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala tudi panelistom v tem drugem panelu. Par konkretnih vprašanj imam. V tem odboru so nam stvari zelo jasne. Vprašanje pa je, kakšne argumente uporabljamo eni in drugi. S kakšnimi argumenti lahko zaščitimo svoje proizvode na najboljši možni način? Kaj lahko storimo, naprimer, v boju proti tej politiki in tem sporazumu? Zanima me, kolikšna je poprečna cena, ki jo bo Evropska unija morala plačati, tudi ko gre naprimer za cepiva. Kolikšna bo poprečna cena, to bi rada vedela. In še nekaj me zanima. Ne v odboru, ne v parlamentu, ne v Evropski uniji nismo nič kaj občutljivi, ko je treba prekiniti eno proizvodnjo zaradi druge proizvodnje. Slišali smo že, kaj se dogaja s proizvodnjo v sredozemlju in kot je rekla že kolegica, kako bomo izmerili, ali se evropski standardi na področju okolja in dobrobiti živali spoštujejo v Braziliji. Na kakšen način boste to preverjali? Kolegita. Hvala lepa, kolega Tarabela. Bien, be, možem... Vesel sem, da danes poteka ta razprava, kajti morda je prvič večina kolegov skeptična do tega predloga sporazuma, čeprav prihajamo iz različnih skupin. Namreč ta sporazum je škodljiv, GD za trgovino v komisiji pa očitno ni zmožen gledati na kmetijstvo kot na pomemben sektor. Kmetijstvo je kot neka variabilna sila, ki se uporablja v trgovinskih sporazumih. In tu smo priča istemu. Ne gre za razlikovanje med severno, srednjo Evropo in sredozemljem. Razlikovati je treba, po mojem, in tu vas tudi sprašujem, med sporazumi, ki naj bi zaščitili čiste osnovne surovine, različno meso, sladkor, olčno olje, zakaj bi te proizvode uvažali iz drugega konca sveta. Mislim, da imamo priložnost, da zaščitimo tudi predelane proizvode, olčno olje, vino in podobno. Mislim, da bi morali v prvi vrsti bolje zaščititi surovine. Kako gledate na to? Najlepsza chwała, gospod Koczmiec. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na, na tym panelu i na tym poprzednim mieliśmy. Hvala lepa, gospod predsednik. Med tem panelom in tudi med prejšnjim panelom smo imeli prisluh, priložnost prisluhniti šestim strokovnjakom iz različnih držav in iz različnih sektorjev oziroma delov kmetijskega sektorja. In nihče, če sem prav razumev, ni podprl sporazuma. Merkostur. Slišali smo zgolj negativna stališča. Slišali smo, da je ta sporazum potencialno katastrofalen za sektor živinoreje in govedoreje. Zato ne razumem, zakaj nas komisija skuša prepričati v to, da ni nobenih težav, da bomo imeli veliko prednosti na podlagi tega sporazuma in da bo evropskemu kmetijstvu šlo dobro. Prisluhnil sem današnjim predstavitvam, prisluhnil sem tudi temu, kaj pravi komisija in moram reči, da sem eh, zgrožen. Komisija se očitno ne zaveda, kako resna je situacija. Buda. Hvala lepa, kolega Buda. Hvala lepa, kratko vprašanje imam. Kaj lahko komisija stori za tiste kmete, ki ne morejo, naprimer, uporabljati perutnine, ki se uvaža v Evropsko unijo, zato ker je nižje kakovosti. Ali gre tu res za zagovarjanje dvojnih standardov? Zanima me, kaj je sledljivostjo, naprimer pri goveje meso. Na voljo namreč nimamo nobenega obveznega sistema s tem v zvezi v Braziliji. Brazilija nima sistema sledljivosti, zato me zanima, kako bomo poskrbeli za sledljivost. Nemogoče se je pogovarjati o kontrolah, o nadzoru uvoza v takšni situaciji. Mislim, da je s tem pod vprašaj postavljena verodostojnost tega sporazuma. Hvala lepa, kolega Sojdo. Hvala lepa, predsednik. Prisluhnil sem vsem trem strokovnjakom v tem panelu, še posebej se strinjam z kolegom Ererom in za njegovimi pomisleki. Strinjam se tudi z njegovo splošno argumentacijo. Zelo pomembno je, kolikšna je možnost za rast MSP-jev in za ustvarjanje novih delovnih mest. Verjetno na podlagi tega sporazuma bo več tega na drugi strani Atlantika. Ampak komisija je tista, ki bi nam morala posredovati informacije s tem v zvezi. Večkrat smo komisijo že zaprosili za natančne podatke, da bomo lahko tudi presodili, ali nosimo kakšno tveganje na tem področju in če ja, kako veliko je to tveganje. Prosta trgovina ne sme predstavljati tveganja za živinorejce in za kmete. Mislim, da bi morali zagovarjati prosto trgovino, istočasno pa tudi pravičnost in odgovornost. Ne moremo v takšnih trgovinskih sporazumih vedno za poražence postaviti kmete in živinorejce. Parlament je že večkrat zahteval da se posreduje čim večje število podatkov, da bomo lahko tudi predsenili ta sporazum. Hvala. Najlepša hvala. Malce moram biti strog glede časa, gospod Sanders. Ja, no, trois experts. Hvala predsednik, hvala tudi vsem trem strokovnjakom za te merodajne in natančne informacije. Stvari zdaj dobro razumemo, čeprav smo že prej vedeli, da bo sporazum Mercosur destabiliziral, če ne celo uničil nekatere naše sektorje. Sektor perutnine, sektor sladkorja, sektor etanola, sektor govedine in podobno. Tisto, kar pa me preseneča, je, da so vedno trdili, ja, ampak te težave bi lahko uravnotežili z drugimi prednostmi v drugih kmetijskih sektorjih. Videli smo, kaj se dogaja na področju vina. Res je tudi, da imamo težave pri nekaterih geografskih označbah, tu se pojavljajo kritične pripombe in ugotavljamo, da čeprav imajo nekateri sektori prednosti zaradi Merkosurja, te prednosti niso tako velike, da bi od teh tale negativne plati. Dobro bi bilo, če bi komisija razložila, kako lahko na ta sporazum gleda kot na uravnotežen sporazum. Hvala lepa, gospa Magines. Hvala, gospod predsednik. Samo eno pripombo bi imela. Glede na vse pomisleke, ki jih imamo in smo jih danes tudi že slišali, me zanima, kako je do tega sporazuma sploh prišlo. Kaj to pomeni za enoten glas kmetov v Evropski uniji? In še eno vprašanje v zvezi s perutnino. Tu me je zanimalo predvsem to, kako bo to vplivalo na selitev proizvodnje perutninskega mesa, kaj se bo dogajalo s perutnino in s kostno moko, smo že slišali. Ta sektor je pod velikim pritiskom, pod stalnim napadom z vseh strani, tudi zaradi Merkosurja na Irskem in tudi drugod so kmete zelo zaskrbljeni. Pojavljajo se zamisli, da bi imeli neke vrste sklad za nadomestila, ampak Kmetje si ne želijo nadomestil, želijo si, da bi lahko svoje proizvode prodajali na trgu, ampak na trgu ne dobijo dovolj plačila za svoje proizvode. In če bomo zdaj še uvažali govedino iz eh, Merkosurja, bo to še veliko slabše. Hvala lepa, kolega Amaro. Obrigado, predsednik. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedajoči, tudi Sam bi se rad eh, zahvalil vsem predavateljem za predstavitve. In sedaj še vprašanje za milijon evrov. Glede na to, kar smo slišali, o tem, kaj prihaja iz eh, Južne Amerike in kaj prihaja iz Evropske unije, še ni čas za trgovinski sporozum. Dobro, da o tem razpravljamo. Vendar pa sedaj še vprašanje, ki ni vredno milijon evrov, ker je zelo enostavno. Treba je resno zauzeti stališče, s katerim bi zaščitili evropske kmete. Zato, da do sporazuma pride, moramo sestaviti nakupovalni seznam kmetijskih pridelkov, ki bi se uvozili v Evropsko unijo in preučiti, kakšen bi bil vpliv na Evropsko unijo. Slišali smo eh, od vseh predstavnikov kmetov, kakšne bi bile posledice. Najlepša hvala, gospa Šmit. Najlepša hvala. Rada bi se navezala na to, kar je dejal gospod Amaro. Torej, glede na to, kar smo slišali, se tudi sama zauzemam za obvezno oznako izvora in eh, zelo dobro ste opisali, kaj se dogaja tudi v primeru pišančega mesa. Končno ste opozorili tudi na to, da se uvožili, da je uvoženega mesa vedno več in da oznake izvora pripomorejo k temu in zato moramo poskrbeti, da tudi šole, vrci in eh, menze upoštevajo oznake in kupujejo samo lokalno predelano meso. Najlepša hvala. Še dva poslanca sta prosila za besedo. Je to vse? Izvolite, gospod Deser. Merci, predsednik. Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi našim trem gostom. Lepo je slišati tudi mnenje strokovnjakov, ki gre v smeri stališča, ki ga sami zagovarjamo že nekaj časa v odboru. Namreč, da bo Merkosur lahko škodoval nekaterim sektorjem. Sam sem tudi član odbora INTA. Namreč mi smo trdili, da je treba kmetijska in živilska vprašanja obravnavati tudi v kontekstu mednarodne trgovine, vendar nekoliko drugače od ostalih proizvodov, ki jih obravnavamo. Upam, da bomo uspeli najti rešitve za to, da bi zagotovili malce več gotovosti tudi na področju zakonodaje. Evropa bi, po mojem mnenju, morala delovati bolj dosledno. Ne moremo reči kmetom danes znižali bomo sredstva za SKP, istočasno pa boste morali biti konkurenčni s kmeti iz drugih držav, za katere ne veljajo enake omejitve. Bodimo dosledni pri svojem ravnanju. Bito. Hvala lepa, kolega Bito. Hvala, gospod predsednik. Z Jeremijem se nisva uskladila predhodno, ampak očitno zagovarjava podobna stališča. Vrniti se je treba k osnovam. Mislim, da nihče v dvorani ne postavlja pod vprašaj vrednost prostotrgovinskih sporazumov. Se strinjamo z njimi, ampak prehrana je osnovni element in ne more biti neko menjalno sredstvo, ko trgujemo z drugimi proizvodi, ki so bolj dopolnilnega pomena. Govorimo o podnebnih spremembah, o upadu biotske raznovrstnosti, ampak še naprej sklepamo prostotrgovinske sporazume, ki nas spravljajo v vse večje težave na področju podnebnih sprememb, v večjo izgubo biotske raznovrstnosti in tako naprej. Zato upam, da se bo komisija vrnila nazaj k zdravi pameti in da bo poštevala sporočila, ki so jih voljivci jasno izrazili na zadnjih volitvah. Varna hrana, suverenost na področju prehrane, to je tisto, za kar se zauzemajo. Demo, sem... Najlepša hvala, spoštovane. Poslanke in poslanci, sedaj smo zaključili sklop vprašanj. Najprej bom dal besedo komisiji, potem pa še čas za kratke odgovore naših predavateljev. Čim krajši, prosim. Thank you to the... Hvala predsednik, hvala lepa tudi odboru, da je organiziral to srečanje. Hvala lepa tudi za visoko kakovostne predstavitve panelistov, tudi razprava je bila odlična. Mislim, da je bilo to za vse nas koristno tudi z vidika nadaljnega dela. Slišali smo sicer samo eno plat argumenta danes popovdne, govorili smo o določenih vprašanjih z tega vidika. Sam uh, pa moram seveda stvari malce uravnotežiti in predstaviti tudi stališče Evropske komisije. Delam za GD Agri, ne za GD trgovina, ampak danes zastopam komisijo. Rad bi spostavil tri pripombe. Najprej glede trgovinskih vidikov Merkosurja, kako bo to vplivalo na kmetijsko-življski sektor. Potem bom izpostavil tudi proizvodne stroške v Evropi v primerjavi z Merkosurjem. In tretja pripomba, trajnostni razvoj oziroma razsežnost trajnostnega razvoja. O tem smo se pogovarjali v okviru prvega panela. Glede trgovinske razsežnosti, nikar ne pozabimo, da je Merkosur velik trg, pa tudi zelo zaprt trg. To je prvi sporazum, ki ga je Merkosur sklenil kadarkoli z drugim gospodarstvom. Tako da imamo prednost, da smo prvi pri takšnem sporazumu, ker vstopamo na trg, ki je danes zaprt. Ne strinjam se s tem, da je ta sporazum popolnoma neuravnotežen na kmetijsko-življenjskem področju. Ne bom trdil, da je popolnoma uravnotežen, ampak če malce bolj pozorno preberete podrobnosti, boste prišli do zaključka, da je ta sporazum skromno ambiciozen na področju kmetijstva in da ni popolnoma neuravnotežen. Kot prvo, Merkosur liberalizira skoraj da celoten kmetijsko-živilski sektor, enako ne velja za Evropsko unijo. Drugo, Mercosur priznava, da je Evropska unija enotni regulativni okvir. Tudi o tem ste govorili vi in panelisti. Mercosur je poleg tega liberaliziral večji del pomembnih sektorjev za evropske izvoznike, žgane pijače, vina in tudi sektor mleka, predelanih proizvodov, olčno olje in 3, 5, 7 geografskih označb. Nikar ne pozabite, da je Mercosur liberaliziral številne sektore, ki so trenutno predmet izjemno visokih tarif in so dejansko zaprti za Evropo. Kar zadeva občutljive sektore na evropski strani, seveda smo morali tudi mi popustiti, ponuditi kar nekaj obsežnih koncesij Merkosurju, to je bilo del pogajanj. Če pa si pogledate, kaj smo izpogajali na področju svinskega mesa, medu, riža, sladkorja, etanola, govedine in perutnine, če si pogledate količine in način, kako smo se pogajali, je vse skupaj obvladljivo za Evropsko unijo. Imamo tarifne kvote, imamo vstopne kvote za govedino, imamo 5 do 6 letno postopno obdobje uvajanja. Pri sladkorju ne bomo zagotavljali novih količin, zgolj obstoječe količine, imamo vrvalke oziroma vrvalne ukrepe, instrumente, kot je rekel eden od panelistov. To se bo prvič uporabljalo v kontekstu kvot imamo tudi upravljanje kvot v svojih rokah oziroma to imajo v rokah evropski uvozniki. Imamo pa tudi politično zavezo trenutne komisije v višini milijarde evrov, ki jih bomo namenili za podporo, če bi prišlo do moten na trgu zaradi Merkosurja, česar ne pričakujemo. Sam delam v tem sektorju več kot 30 let in nikoli nisem bil priča takšnemu arzenalu orodij, s katerimi lahko ublažimo posledice koncesij. Če se spomnite zadnjega dela pogajanj, zahtevali so 350 tisoč ton kvot za govedino in glede na to, kakšen je končni rezultat, smo jo še dobro odnesli. Nekaj vprašanj je bilo glede vpliva glede potrebe potem, da se pripravi kumulativna ocena učinka. Evropska komisija bo prenovila, posodobila oceno učinka, ki jo je izvedla pred nekaj leti. Preverili bomo vpliv na evropski kmetijski in živilski sektor, kako Merkosur na to vpliva. Ocenili bomo tudi kumulativni učinek. Kanada, Japonska, Vietnam, Mehika in druge države bomo vključili v to oceno, vse tiste, s katerimi imamo sklenjen tak sporazum. Spomladi 2020 naj bi to tudi pripravili. V okviru prvega panela je bila podana primerjava med proizvodnimi stroški pri nas in v Latinski Ameriki. Rekli ste, da so nekateri ti stroški rezultat razlik, predvsem, ko gre za delovno silo, ko gre za ceno zemljišč in podobno. Rekli ste tudi, da so nekatere razlike v proizvodnih stroških rezultat nepričakovanih oziroma celo nezakonitih dejavnikov. Naj povdarim, da sporazum Merkosur na noben način ne spreminja, ne zmanjšuje naših varnostnih standardov, ko gre za zdravje. Vsi Merkosur proizvodi morajo spoštovati naše varnostno zdravstvene standarde, ne smejo uporabljati hormonov, ne smejo uporabljati pranja s klorom, ko gre za piščance in še nekaterih drugih stvari in vsaj, ko gre za izvoz v Evropsko unijo, morajo izpolniti zahteve z področja sledljivosti, ki veljajo v Evropski uniji, čeprav ste v prvem panelu trdili ravno nasprotno. Izvozniki Merkosurja bodo zaradi tega imeli precejšne stroške in v okviru prostotrgovinskega sporazuma s Kanado smo videli, da je Kanada ugotovila, da gospodarsko ni vzdržno nositi takšne stroške zgolj zato, da bi lahko izvažali govedino v Evropo. Tudi dobrobit živali je omenjeno v tem sporazumu, tudi ko gre za protimikrobno odpornost. Smo se dogovorili in ko gre za jajca in jajčne proizvode, smo dobrobit živali naložili kot predpogoj, če želijo ti proizvodi vstopati na naš trg. Imamo tudi podporo v okviru SKP-ja, velik del neposrednih plačil kmetom in plačil za razvoj podeželja smo namenili temu, da bomo kmetom in proizvajalcem pomagali pri nošenju stroškov, do katerih prihaja zaradi višjih standardov na področju okolja, podnebja in dobrobiti živali. Tretja točka v zvezi s trajnostnim razvojem oziroma v zvezi s poglavjem na to temo v sporazumu gre za novost v naših prostotrgovinskih sporazumih, gre za celovit nabor zavez na področju trajnosti, gre za pravno zavezo tako Evropske unije kot Merkosurja, da boste spoštovali podnebni sporazum COP21 iz Pariza, da se bodo spoštovali podnebni cilji. To je zavezojoča določba v sporazumu, ki je sicer lahko tudi predmet mehanizma za reševanje sporov. Izvajali pa bomo tudi vse osrednje delovne standarde mednarodne organizacije dela. Spoštujemo tudi delovne standarde v okviru prvobitnih skupnosti v Merkosurju. Vsebuje pa ta sporazum tudi določbe v zvezi s prepovedjo voza nezakonito posekanega lesa ali živalskih proizvodov, ki so bili pridobljeni na nezakonit način. In še trajnostna ocena. Oceno učinka pripravljajo v Gedi Trade oziroma Gedi za trgovino. Kar zadeva koncesije na področju govedine, učinek na krčenje gozdov bo zanemrljiv, ker je volumen teh proizvodov res skromen. Mislim, da je bilo vredno izpostaviti te pripombe, zato da nekatere pomisleke osvetlimo tudi z drugega zornega kota. Seveda razumemo, da obstajajo povsem legitimni pomisleki, mislim pa, da imamo odgovore na vse vaše pomisleke, če ne skoraj da vse. Uh, Klaud, Najlepša hvala, gospod Clark. Sedaj imamo še pet minut za naše predavatelje. Prosim, vsak ima še minuto in pol za zaključne besede. Nažalost, ne morete bolj poglobljeno odgovoriti na vprašanje. Mikael, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da ste v dvorani vsi zelo dobro obveščeni o tem, kakšno je stališče kmetov v različnih sektorjih. Spodbudno je slišati, da se tudi v odboru INTA zavedate, da je treba razlikovati med živilskim in kmetijskim sektorjem. Slišali smo nekaj o stvarjanju delovnih mest. Tu gre predvsem za generacijsko obnovo. Kmetje, mladi kmetje ne bodo vstopali v ta sektor, če sektor ne bo dobičkonosen. Trenutno ni dobičkonosen. Če si pogledate sektor govedine, tam ni dovolj optimizma in zaupanja med mladimi kmeti. Sporazum, kot je Merkosur, pa oni dojemajo kot sporazum, v okviru katerega se izvajajo neenaki standardi. In ko se pogovarjam s temi kmetje, kmeti pravijo, da njihovi otroci ne bodo delali na področju kmetijstva, celo sami svojim otrokom pravijo, da naj si raje zagotovijo kariero izven kmetijskega sektorja in številni mladi kmetje, ki vstopajo v ta sektor, potrebujejo spodbude. Videti morajo, da ko bo komisija ocenjevala nek sporazum, ne bo ocenjevala tega zgolj z vidika dobička za proizvodni sektor, temveč tudi za tiste bolj občutljive sektore. Tako bodo gledali in ocenjevali komisijo. Hvala. Danke, Najlepša hvala. Šefer. Hvala. Odgovoril bom na dve vprašanje, ki sta bili namenjeni meni. Najprej stroški proizvodnje in razlike s tem v zvezi. Evropsko in brazilsko povprečje je 25 odstotna razlika pri proizvodnih stroških v celotnem sektorju, kar je ogromno. To je nemogoče odpraviti, glede na to, da imamo razlike tudi glede standardov. Oni lahko uporabljajo kostno moko GSO emine. Volumen uvoza 180 milijonov ton bomo uvozili. Mi smo drugi največji proizvajalec, takoj za Polsko, ko gre za proizvodnjo perutninskega mesa. Mi ne uvažamo celote, temveč, oziroma ne izvažamo celote, samo fileje, se pravi, tretjino proizvoda mi lahko izvozimo, kar pomeni, da bo tudi evropska industrija nosila više stroške. 5 milijonov piščancev na teden bi lahko izvozili. Kot prvo, doseči bi morali napredek na področju obveznega označevanja ali gre za baterijske piščance ali prostorejo, ali gre za predelane proizvode ali ne. 80 odstotkov perutnine uvažamo, zato prosim, poglejte, kaj piše na etiketah. In še druga zadeva, to sem omenil že prej, pravila STO veljajo zgolj za fazo do proizvoda. Vi pa zahtevate, da bi morali imeti nadzor, skozi celotno fazo, da se bi lahko pogovarjali o kostni moki, o antibiotikih in tako naprej. Ampak svetovna trgovinska organizacija ima trenutno taka pravila, da ne omogočajo nadzora razen, če gre za nadzor končnega proizvoda. Evropska unija bi se morala zauzemati za to, da bi bil nadzor možen skozi celoten proizvodni postopek. Mi si želimo biti bolj aktivni in vodilni, ampak če želimo biti vodilni, moramo biti najprej dosledni. Hvala. Najlepša hvala. Okay. Hvala lepa, predsednik. Ja, težko bom zdaj odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Ampak teoretično gledano velja, če želimo izboljšati dostop do trgov, potem moramo seveda poskrbeti za enakopravnost pri standardih, tudi ko gre za izvozne protokole, bi se morali najprej dogovoriti težko, je praktično nemogoče izvažati na te trge, Poleg tega moramo poskrbeti za to, da bodo tudi uvoženi proizvodi narejeni na tak način, da bo to skladno z našimi standardi in zahtevami. Bolj strogi bi morali biti pri nadzoru uvoza. Mislim, da bi morali najprej vedeti, kaj želimo za evropsko kmetijstvo in za evropske kmete. Ne moremo od evropskih kmetov terjati, da delajo na njivah, da proizvajajo kakovostne, zdrave, varne proizvode, ne moremo jim nalagati više zahteve, kar zadeva proizvodnjo, istočasno pa trg odpirati nelojalni konkurenci, ki jo povzročajo proizvodi, ki so bili proizvedeni na popolnoma drugačen način. Če želimo, da se spoštujejo standardi, če želimo ohraniti svoj model, življenja in načina dela, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam, potem mora biti kmetijstvo tudi neke vrste pogajalski čip, vendar ne na lastno škodo. Hvala. Ja, fin dank. Ähm. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Sedaj smo prišli do konca današnje javne predstavitve. Najlepša hvala vsem našim gostom. Mislim, da smo veliko pridobili z današnjo predstavitvijo. Vidimo, da ni vse črno-belo, potrebujemo več podrobnosti, več podatkov in na podlagi vseh informacij si bomo potem oblikovali končno lastno mnenje. Najlepša hvala, lep večer.